Dobro jutro. Bomo nadaljevali z eh, sejo, ki smo jo začeli včeraj. In sicer bomo govorili o razrešnici drugih inštitucij. Pozdravljam vse generalne sekretarje in pa zastopnike drugih inštitucij. Gospod Rousseau je še bolan in zato. Uh, prosim eh, računsko sodišče, glede na to, da vseh eh, preostalih 27 eh, članov verjetno ni zbolelo. Ne razumem, zakaj niste mogli od 27 članov poslati nekoga, ki bi zastopal računsko sodišče danes tu, za včeraj. Lahko to razumem, za danes pa resnično ne. Uh, poslali ste sicer sodelavce, ampak eh, člani računskega sodišča ne morejo eh, biti tu zastopani eh, strani njihovih sodelavcev. Mi bi želeli imeti ta dialog tudi z člani računskega sodišča, zlasti zato, ker je računsko sodišče danes tudi podvrženo tej, temu postopku razrešnice. Sedaj dajem eh, besedo Albogu, gospodu Alboguju, ki, je, ki bo zastopal računsko sodišče, peti senat. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani eh, člani odbora eh, za um, proračun in uh, tu. Kot rečeno, zastopam gospoda Rusoja, ki se nam žal ne more pridružiti. Uh, Eh, v tem poglavju gre za upravne eh, stroške za vse eh, institucije in agencije. Tu gre za 9,7 mm, milijard evrov, to so plačila v letu 2017 in ocena sodišča v letnem poročilu 2017 je pozitivna in mi smo identificirali približno uh, nič cela pet odstotka uh, napak. Za to leto uh, smo si pogledali vzorec 55 transakcij, od tega 12 transakcij, ki so povezane z drugimi institucijami, zlasti uh, svetom, tri transakcije, sodišče Evropske unije, tri transakcije, Evropski ekonomski in socialni odbor, dve transakciji, odbor regij, dve transakciji in tako dalje. Kar se tiče eh, drugih eh, institucij, smo ugotovili, da eh, je prišlo do napak pri Evropskem ombudsmanu in tu je bilo izvedenih nekaj nepravilnih plačil. Kar se tiče prejšnjih priporočil, smo. Eh, predlagali, eh, da eh, se prilagodijo plače in pa nadomestila za družine in to je bilo v veliki meri tudi um, izvedeno. Glede priporočil 2014. Uh, Evropskemu ekonomskemu in socialnemu odboru glede postopka javnih naročil. Tu ni nobenih specifičnih analiz glede napredka. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa in eh, sodišče Evropske unije. Pozdravljam gospoda Rešeja, gospoda Plakoja in eh, gospo uh, Puerto Rico. Žal generalnega sekretarja ni, gospod Valerijo Plako, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, da ste povabili sodišče Evropske unije, da sodeluje pri tej izmenjavi mnen. Najprej bi uh, izrazil obžalovanje gospoda sodnega tajnika eh, Evropskega sodišča, gospoda Eskobarja, ki se nam danes ni eh, eh, mogel pridružiti zaradi pospešenega postopka glede 50. člena v povezavi z Brexitom. To je postopek za predhodno odločanje, nujni postopek in danes je na ehm, tej obravnavi. 2017 je bilo leto, ko je sodišče izpolnilo drugo fazo eh, reforme te arhitekture Evropske unije na področju eh, eh, sodišča in to skoraj z eno letno zamudo. Čakamo še na imenovanje enega sodnika na sodišču prve stopne in na ta način bomo uh, zaključili to reformo. Imeli smo 1650 eh, eh, zadev eh, v letu 2017, to je precej več kot predhodna leta, zaključili smo 1600 zadev, kar je tudi zelo veliko in skrajšal se je tudi čas za obravnavo iz 2,4 meseca za 2,4 meseca v primerjavi mm, s eh, predhodnimi leti in sedaj je um, čas postopka približno 16 mesecev, kar predstavlja skrajšanje za 40 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi leti. Eh, zelo veliko pomembnih eh, zadev je bilo odločenih v tem letu. Sodišče Evropske unije je eh, odločilo v precej zadevah povezanih z azilom in z um, migracijsko krizo iz leta 2015, zlasti glede implementacije uredbe Dublin 3 iz. Um, v zvezi z eh, kvotami, v zvezi s porazdelitvijo migrantov skladno z eh, sklepi sveta iz leta 2015. Prav tako je sodišče odločalo tudi v zvezi z. Um, diskriminacijo na področju de, na delovnem mestu v zvezi z, z nošenjem rute. Na to eh, je sodišče obravnavalo tudi eh, PNR eh, in seznam letalskih potnikov. Tu je šlo za sporazum med Evropsko unijo in Kanado in ugotovljeno je bilo, da to ni skladno z varstvom osebnih pravic in pa zasebnih podatkov. In na to je sodišče. Eh, v nekem pritožbenem eh, postopku obravnavalo tudi eh, globo ene milijarde evrov za Intel v postopku v zvezi z zlorabo prevladojočega položaja. Prav tako je odločalo tudi v zvezi z um, seznamom terorističnih organizacij in o tem, ali naj Hamas ostane na tem seznamu ali ne. Eh, prav tako smo imeli tudi zadeve v zvezi z eh, bančnim sektorjem, eh, ena sodba v zvezi z nadzorom in pa v zvezi z koncentracijo podjetij. Sodišče Evropske unije je torej razpravljalo o zelo delikatnih vprašanjih in to ob spoštovanju uh, tako uh, hitrosti postopka, kot uh, tudi um, kakovosti odločanja. Vemo pa, da eh, je nemogoče obvladovati eh, število eh, zadev in tudi jezikovni režim na sodišču je tak, da vsak lahko, se lahko obrne na sodišče v svojem jeziku in vse odločbe, vse sodbe morajo tudi biti prevedene v vse jezike. To je pač ena od omejitev. Leta 2017 je tudi leto, ko smo eh, vzpostavili um, pravosodno omrežje Evropske unije in uh, sodišče Evropske unije to mrežo usklajuje. Uh, Eh, to je mreža, ki, je eh, že, eh, ki že deluje od začetka leta 2018 in pomaga pri sodelovanju med nacionalnimi jurisdikcijami in pa sodiščem Evropske unije in pomaga tudi pri ehm, izmenjavi informacij v zvezi z sodno prakso nacionalnih sodišč in pa sodišča Evropske unije. Na to je bilo sodišče Evropske unije tudi podvrženo nadzoru strani računskega eh, sodišča eh, in to zlasti v odnosu do novega sistema upravljanja zadev, katerega namen je, da se izboljša učinkovitost eh, upravljanja zadev. To je predvideno tudi v eh, rezoluciji o razrešnici za 2017. Sodišče je sprejelo tudi nove eh, roke, kot je predvidelo računsko sodišče v svojih priporočilih. Na ta način eh, smo lahko tudi prilagodili čas trajne postopkov na kompleksnost posameznih zadev. Sodišče si je še naprej prizadevalo za uh, to raven eh, produktivnosti, eh, delovalo je na večjih eh, oseh, šlo je za naprimer, elektronske dokumente, za aplikacijo e-kurija, ki se uporablja sedaj v vseh državih članicah od leta 2017 in ki, bo s ki je s 1. decembrom 2018 tudi obvezno pri delu sodišča. Prav tako uh, smo tudi um, zmanjšali za 1,7 milijonov uh, strani uh, obseg uh, prevodov, če tudi uh, imamo uh, veliko več uh, zadev in če bi. Uh, če ne bi racionalizirali postopkov tako, kot smo to storili, bi takšno dodatno breme predstavljajo 400 tisoč dodatnih strani prevodov. Prav tako smo tudi izboljšali delo v kabinetih, to sedaj predstavlja 14,3 odstotke vseh zaposlenih leta 2017. Um, Produktivnost se je precej izboljšala. Za leto 2017 vidimo, da smo povečali za 30 odstotkov, za 30 odstotkov število zaključenih zadev, kljub temu, da so, se je obseg zaposlenih uh, zmanjšal. Uh, prav tako je eh, črpanje sredstev za eh, plačila eh, zelo visoko, 98 odstotkov za leto 2017 in to pomeni, da sodišče v celoti praktično izčrpa sredstva, ki so ji dana na voljo. Eh, prav tako sodišče še naprej um, zmanjšuje obseg eh, zaposlenih. Za leto 2019 smo predvideli uh, zmanjšanje še, uh, oziroma pravo še 19 delovnih mest uh, in uh, odhodki so se prav tako uh, zmanjšali za 30 odstotkov. Sodišče eh, je izboljšalo tudi eh, učinkovitost eh, notranjih nadzornih sistemov in v primerjavi z letom 2016 vidimo, da je zabeležen precejšen napredek leta 2017, s katerimi smo izvedli priporočila računskega sodišča v prejšnji razrešnici. Prav tako poskušamo tudi zaposliti več žensk na računskega sodišča pomembnih eh, položajih eh, in tudi to je eh, del izvajanja smernic za leto 2017. Želeli smo odpraviti ovire, s katerimi so se srečevale ženske pri um, teh pomembnih položajih. Vzpostavili smo tudi sistem, ki omogoča uh, večjo podporo ženskam, ki uh, želijo kandidirati za pomembne položaje. Prav tako uh, smo bili dejavni tudi na področju okolja, tu je bilo precej uh, narejenega, rezultati so uh, zelo uh, dobri. Mm, Naprimer, karbonski odtis se je precej izboljšal za leto 2017. Skladno s priporočili je eh, sodišče eh, tudi eh, pripravilo zunanjo, politiko zunanje komunikacije v smeri zlasti mladih in z novimi metodami komunikacije. Sodišče ima sedaj račun Twitter in pripravili smo tudi precej videoposnetkov na YouTube v zvezi z dejavnostjo sodišča Evropske unije. Eh, gospa predsednica, eh, naj povem, da si bo sodišče še naprej prizadevalo za večjo produktivnost, eh, vedno večje bo naše delovno breme in s tem se bomo spopadli pač z večjo produktivnostjo in bolj omejenimi um, sredstvi. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in smo vam, smo vam na voljo še za vprašanje. Izvolite. Ja, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila sodišču, da ste odgovorili na naših 60 pisnih vprašanj. Sedaj pa prehajamo k sodišču. A, se opravičujem, eden za drugim. Poročevalka dobi besedo. Sí, perdón, presidenta. <clears throat> es que no. no hvala lepa. Eh, nisem prav razumela, sem mislila, da bomo eh, na koncu šele imeli razpravo. Se opravičujem. Dobro. Eh, najprej bi želela opravičiti kolego, ki je resnično bolan in ne more biti tu med nami. In prosil me je, da ga nadomestim čestitala bi uh, sodišču Evropske unije in se zahvalila sodišču za posredovane informacije v primeru um, obvladovanja um, števila uh, zadev, uh, števila zaključenih zadev. Uh, celotno upravljanje z uh, temi zadevami uh, se je precej izboljšalo in zato se zahvaljujem sodišču. Zanima me samo, kakšen je učinek. Uh, zamude, do katere je prišlo pri imenovanju treh sodnikov. Z drugimi besedami, dejstvo, da so bili ti sodniki imenovani z precejšno zamudo. Kakšen je bil učinek te zamude na upravljanje z zadevami? In na to me zanima tudi, kaj se dogaja v tako imenovanih eh, sodnih počitnicah, eh, ko sodnikov ni, kaj se v tem času eh, dogaja z zadevami pred sodiščem. Na to, glede člena 40, oziroma glede vprašanja 40, tu nismo dobili številke, ki smo jo želeli. Me zanima, če nam jo lahko podate. Na to me zanima tudi, kako se pripravljajo pravila za um, osebje sodišča na visokih položajih uh, in tako imenovanih. Um, vrtljivih vrat, se pravi, če ljudje na to dobijo visoke položaje v drugih inštitucijah eh, praktično takoj. Na to me zanima tudi naslednje, kako lahko uh, povečamo privlačnost um, Luksemburga, uh, kajti vemo, da um, ljudje ne radi uh, hodijo v Luksemburg. Uh, Eh, življenje je zelo drago um, in uh, plače niso više od Bruslja, čeprav je uh, življenje precej draže v Luksemburgu. Zato me zanima, kako nameravamo izboljšati to situacijo, kako nameravamo zagotoviti, da bo Luksemburg bolj privlačen za uslužbence. In ne nazadnje je sodišče predvsej obširno govorilo tudi o kadrih in o prizadevanjih eh, za to, da bi um, kljub um, varčevalnih ukrep ukrepom še vedno lahko uh, zagotovili ustrezno kakovost dela um, in um, glede tega bi želela malce več eh, podatkov. Na to imamo tu uh, eh, 550 eh, tisoč evrov, uh, ki so povezane s to proračunsko postavko in zanima me, uh, za, katere, za katera delovna mesta tu gre v resnici. Pa plako, pite. Gospod, plako, prosim. In prosim, da ste kratke, kajti eh, potem bodo spregovorili še poročevalci v senci in še drugi člani eh, odbora. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede um, te uh, zamude pri imenovanju treh uh, sodnikov uh, in uh, glede upravljanja zadev, uh, odgovor je preprost. Če bi uh, te uh, sodnike lahko imenovali prej, bi bila dejavnost senatov seveda bolj intenzivna. Organizirali smo dejavnosti. Uh, in uh, sodišče je um, uh, sprejelo 24 uh, novih uh, sodnikov in to po eni strani zaradi reforme, po drugi strani, ker je prišlo do obnove uh, nekaterih uh, senatov. Uh, to je pomenilo tudi, da uh, uh, poleg sodnikov smo imeli tudi, uh, smo morali imenovati tudi kabinete. Uh, in dejstvo, da so manjkali trije sodniki, je že malce upočasnilo postopke. Zlasti je bilo eh, težko eh, delovati na ravni razširjenih senatov. Temu odboru smo večkrat že pojasnili, da sodne počitnice in tu imamo v mislih tudi te pele tedne, to so tedni brez obravnav na sodišču, to niso počitnice, to so obdobja, ko nimamo obravnav, in tu gre za racionalizacijo našega dela, praviloma obravnav ni in to je usklajeno tudi s praksami, ki eh, obstajajo v nacionalnih eh, pravnih eh, redih. To pomeni, da uh, vsi, ki, se, uh, ki so dejavni uh, na tem področju, torej sodniki, sodelavci in tako dalje, uh, istočasno ne delajo. Kajti, če to ne bi bilo usklajeno, potem bi imeli tedne, ko eni sodniki delajo, drugi ne in tako dalje. In zato smo uh, organizirali delo sodišča na ta način, da imamo bele tedne in sodne počitnice, kar pa ne pomeni, da sodniki ne delajo. Sodniki delajo vse čas, če tudi niso prisotni v Luksemburgu, delajo več kot uradniki. In to kjerkoli so, če so na uh, sodišču v Luksemburgu ali če so doma. to nima nobenega učinka. To so obdobja, v katerih eh, se sodniki lahko osredotočijo na eh, zadevo eh, in delajo na zadevah, kjer so sodniki poročevalci. In to brez teh prekinitev, ki jih predstavljajo obravnave glede pravil v zvezi z eh, uslužbenci na visokih položajih, ki eh, so lahko zaposleni drugot. To je del širšega projekta, eh, s katerim želimo urediti to področje. Komisija je to že naredila, sodišče prav tako to pripravlja in verjetno bomo to uspeli uvesti v prvih mesecih leta 2019. Na to, kar se tiče Luksemburga, ja, to je delikatno vprašanje za vse institucije v Luksemburgu. Eh, pogoji dela eh, so takšni, da je pač eh, življenje dražje v Luksemburgu. Vse je dražje, najmnine so dražje, zdravstvene storitve so precej dražje in eh, prizadevamo si, eh, da bi eh, to uskladili tudi z drugimi institucijami, ki so prisotne v Luksemburgu. Imamo tudi 24 priporočil, ki jih je pripravila skupina, ki se je ukvarjala s tem vprašanjem. In uh, Med temi priporočili uh, imamo uh, tudi razmislek o tem, kako lahko naredimo uh, Luksemburg bolj privlačen. In tu um, je to usmerjeno tudi v kampanjo zaveščanja uh, in pa uh, usmerjeno tudi v um, to skupino mladih uh, diplomiranih ljudi. Um, katerim lahko predstavimo tudi prednosti, ki jih, eh, eh, ki jih najdejo v eh, Luksemburgu. Luksemburška vlada namreč precej tudi dela na tem področju. In te ukrepe bomo tudi uresničili. Ta skupina, ki je pripravila priporočila, bo tudi sledila njihovemu izvajanju. na to, glede um, stažerjev, sodišče je uh, želelo uh, eh, 500 tisoč evrov za uh, uh, te stažerje, kajti uh, vemo, da uh, so uh, bili ti doslej plačani samo. Uh, Na zelo omejen način, sedaj si prizadevamo za to, da bi um, bili bolj sistematično eh, plačani s tem, da ne bomo, eh, kljub temu ne bomo preveč obremenili proračuna za leto 2019. Čakamo, da bo proračun za 2019 eh, sprejet in čakamo tudi na to, da bomo sprejeli pravilnik v zvezi z stažerji. Dve minuti. Hvala lepa, poročevalci. V senci, prosim. Umejte se na dve minute, gospod Salafranka. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa uh, vsem, ki so se že oglasili. Vidimo, da se je v uh, zadnjem letu uh, pre, povečalo zelo. Uh, močno povečalo eh, število eh, zadev, s tem, da eh, so, se je število zaposlenih um, znižalo. In zanima me, kako je prišlo do tega in kako je prišlo tudi do tega, da imamo manj zadev, ki so zaključene leta 2017 v primerjavi z 2016. in eh, ne glede na to, kar smo slišali, da se je eh, obdobje trajanja postopka znižalo, še, se še vedno, še vedno velja, da eh, je, so postopki zopet daljši letos, kot so bili lani. Na to, glede nekaterih odgovorov na vprašanja, vem, da ste odgovorili, ampak morda ne tako podrobno, kot bi si želeli. Naprimer, Eh, v eh, vprašanju šest eh, glede Brexita tu niste posredovali nobenih številk in prav tako povezavi z vprašanjem 22 imamo okoli 60 britanskih državljanov, ki delajo na sodišču Evropske unije in zanima me, Eh, kaj se bo z njimi zgodilo. Tu gre za 63 britanskih državljanov, ki delajo za sodišče. In na to vprašanje 41, tu imamo zopet um, nekatere številke v zvezi z uh, Brexitom. In, uh, Tudi tu uh, nimamo odgovora na uh, konkretna vprašanja, ki smo jih postavili in zanima me, če lahko na nje odgovorite. Izvolite. Kolegi Klinspit. Kolega Klinc, prosim. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Najprej bi podal splošno pripombo. Vesel sem, da so danes za nekaj zimami tukaj prisotni vsi generalni sekretarji. Eh, žal pa pogrešamo predstavnika sveta. Ker ti svetu se spet ni zdelo potrebno, da bi bil prisoten. To se je dogajalo že prejšnja leta postavili ste že številno vprašanje v zvezi z Evropskim sodiščem. Zato bi se sam rad osredotočal na posledice Brexita. Odgovorili ste, da imate posebnega svetovalca, ki vam bo pomagal pri opredelitvi posledic in ki vam bo pomagal um, oblikovati ukrepe. Morda bo za to, to za vas pomenilo mnogo več dela o prihodnosti. Kajti Združeno kraljestvo bo izstopilo iz Evropske unije. In zato boste morali vi sprejeti v zvezi s tem marsikatero težko odločitev. Zanima me nekaj več podrobnosti v zvezi s tem. Torej ne vemo, kako natančno bo videti Brexit. Ali bo potekal na podlagi sedaj sprejetega sporazuma, če bo tako, eh, potem eh, bo zadeva enostavnejša, če bo prišlo do trdega Brexita, bo zadeva težavnejša. Eh, podajte mi prosim nekaj več podrobnosti v zvezi s tem. Imate kakšno finančno oceno o tem? Torej, rad bi spomnil na eh, to, kar je povedal gospod uh, uh, ombudsman. Če ne plačujemo za opravljeno delo, je to znak za slabo upravo. Prosim, da poveste nekaj več o tem. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Jabo. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Poskušal se bom omejiti na dve minuti. Najprej eh, nekaj besed o svetovanju. Ne nehne težave imamo sa preglednostjo sprejemanja odločitev v Evropskem svetu in tudi odbor KONT ima težave v postopku razrešnice, kajti eh, težko dosežemo dobro sodelovanje s svetom in vedno znova moram opozarjati na to, da potrebujemo eh, močnejše sodelovanje s svetom. Rad bi omenil en primer. Pred kratkim smo doživeli škandal v zvezi z gospodom Taragasom, prišlo je do uh, sistemskih problemov v zvezi z nadzorom nad konfliktom interesom. In sodišče sprašujem, katere ukrepe je sodišče uvedlo za to, da bi bolje nadzirali to, da člani sodišča ne bodo imeli konflikta interesov, kot se je to dogilo v primeru gospoda Taragasa. In poleg tega uh, smo doživeli še en primer. Gospod Pinkston, Belgijec. Torej, dobili smo dostop do preiskovalnega poročila Olafa v zvezi s tem. In znova se je zgodilo to, da so primankovale sistematične eh, kontrole. Zanima me, katere ukrepe ste uvedli za to, da bi zagotovili boljši nadzor in da bi preprečili zlorabo sredstev? Dan, sedaj obravnavamo sa, samo Evropsko sodišče in ne računsko sodišče. Kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imel bi nekaj uh, vprašanj. Prvo se nanaša na uh, nov kodeks uh, vedenja mislim, da gre ta v pravo smer. Vprašanje, moje vprašanje je podobno vprašanju kolega Jara. So, kakšne so kontrole? Torej, države članice eh, predočijo svoje finančne interese, ampak ali kdo to preverja, to me zanima. In preden dodelite primere, ali, to, eh, ali tukaj upoštevate tudi deklaracije članov? Eh, In zanima me, ali si pogledate samo te deklaracije ali imate tudi kakšne druge vere. Potem vprašanje odprtih vrat. Kdaj bodo na voljo novi predpisi in ali jih moramo upoštevati še, ko sprejemamo eh, razrešnico? Potem misije. Eh, bilo je kar nekaj eh, misij. Za te misije ste vedno prenisko ocenili stroške. Vedno znova se je ponavljal problem v zvezi z usposabljanjem sodnikov. Torej, do kakšne mere so ta usposabljanja bistvenega pomena za upravljanje njihovega dela? In končno, torej, toliko z moje strani. Hvala lepa. Da, tudi sama bi rada postavila vprašanje, čeprav vredno odgovora ne bom slišala, kajti odpotovati moramo v Nemčijo. Torej, člani dobijo kartice za benzin, za zasebna avtomobile. S čim to upravičujete? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša. Um, Na vprašanje 56 v, na portugalskem je potekal uh, kongres. Um, torej, um, skoraj da sto ljudi odpotovalo na ta kongres. Uh, povprašali smo po sponzorstvu in dejali ste, da ne sponzorirate, ampak date pa na razpolago 12 tolmačev. In kaj je to drugega kot. Uh, sponzoriranje. Pripričana sem, da je bila to prava, pravca ta uh, uradniška zabava tam. Torej, zakaj je to subvencioniranje? Imate kakšen akcijski načrt uh, za to, da bodo uh, eh, primiri delujoči? To je bilo moje zadnje vprašanje, ampak kot rečeno, odgovorov ne bom slišala. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Zahvaljujem se članom te komisije oziroma tega odbora za vprašanja, ki ste nam jih postavili. Glede števila zaključenih eh, zadev, ki se je eh, malce znižalo v, zvezi z 2000, v povezavi z 2016, eh, to lahko pojasnimo. Razlog za to je reorganizacija sodišča prve stopnje. Eh, zaradi reforme. Najprej smo morali uh, integrirati eh, nove sodnike in na to smo morali uh, reorganizirati dejavnost uh, v različnih senatih. To se mi zdi razumljivo. Nekaj časa je uh, potrebno posvetiti uh, tej reorganizaciji, preden lahko občutimo uh, pozitivne učinke reforme. Nasplošno pa je število postopkov, eh, zaključenih postopkov eh, precej eh, više in ta količnik med zaključenimi zadevami in uloženimi zadevami je zelo pozitiven. Na to glede računa Twitter imamo 53 tisoč ljudi, ki nam sledijo. To je zelo visoka številka. Naj povem, da je sodišče tudi zelo selektivno pri uh, objavljanju informacij v zvezi s svojimi odločitvami in dogodki, zato da ne bi pač, preveč pogosto uh, eh, objavljalo teh informacij. Glede 63 britanskih kolegov, to smo uh, zapisali v uh, vprašalniku tako kot druge inštitucije, je tudi sodišče svojim zaposlenim sporočilo, da ne bo odpuščalo eh, zaposlenih, ki po brexitu ne bodo več imeli evropskega državljanstva. Razen v eh, specifičnih eh, primerjih velja, da bodo ti ljudje ostali zaposleni še vedno bomo namreč prevajali sodbe v angliški jezik tudi po brexitu. Glede posebnega svetovalca, ki pomaga sodišču eh, pri brexitu in njegov učinek eh, na sodne, eh, sodno delo, imamo nekaj podatkov, ki niso v tem uh, vprašalniku in sicer uh, za posebnega uh, svetovalca po členu 123 um, ni ta uh, postopek predviden. To tudi tu ni razpisa, uh, to je uh, poseben. Uh, posebno delovno mesto in gospod eh, Bradley, ki je eh, ta eh, svetovalec, je bil angažiran zaradi izjemnih kompetenc na področju, ki se pokriva z nalogami, ki smo mu jih zaupali. Zlasti gre za njegove kompetence na področju um, pogodb eh, in prav tako je bil tudi bivši sodnik in pa direktor pravne službe Evropskega parlamenta. Na to, glede eh, plačila stažerjem, to sem že omenil, mi smo se zelo hitro mobilizirali po tem, ko so bila objavljena priporočila in že nekaj mesecev pripravljamo eh, projekt Eh, odločbe, ki bo sprejeta, čakamo samo na eh, sredstva, ki, bodo, ki so predvidena v proračunu. Na to, glede eh, konflikta interesov naših sodnikov, imamo že ukrepe, ki so veljavni, ne bomo sprejemali novih pravil, pravila že obstajajo in se že uporabljajo. In tu imamo nadzor eh, glede številnih obveznosti, naprimer eh, sodniki eh, morajo takoj opozoriti, če se znajdejo v situaciji, kjer bi prišlo do konflikta interesov. Prav tako morajo tudi predložiti zelo podroben vprašalnik v zvezi z morebitnimi konflikti interesov, eh, tako imenovano eh, eh, finančno izjavo, mm, kjer je zelo jasno zapisano, kakšni so njihovi finančni interesi in sodišče pregleda te uh, izjave o finančnih interesih, uh, preden zaupa neko zadevo določenemu sodniku. Prav tako imamo eh, mehanizem, s katerim se lahko eh, sodnik eh, umakne iz postopka oziroma pristojnost nekega sodnika lahko stranke tudi izpodbijajo in v tem primeru se o tem odloča. Na to glede misij, to smo že pojasnili namen teh misij eh, je, da člani predstavljajo inštitucijo v. Eh, se moram opravičiti, ampak morate zaključiti, predolgi ste. Se opravičujem. No, eh, misije so ključnega pomena za. Uh, sodišče, ki mora biti v stiku z nacionalnimi uh, sodniki, uh, glede kartic za, uh, za benzin. Ja, to obstaja, ampak to ne predstavlja nobene obremenitve proračuna. Smo pa že odgovorili glede integriranega sistema upravljanja zadevami. Tako da bom tu zaključil. Hvala, gospod Plako, za to. Hvala lepa, gospod Plakov, za vaše odgovore. Zelo sem bil zadovoljen eh, v zvezi s tem, kar ste povedali o britanskem osebju in kaj bi se lahko zgodilo eh, z njimi po Brexitu. Če bomo nadaljevali tako, kot do sedaj, bomo delali do dveh, torej bomo morali pohiteti. In uh, sedaj um, je na vrsti generalni sekretar računskega sodišča in prosim vas, da se umijete na pet minut. 29. januarja imamo zaprto srečanje s člani uh, sodišča. Razpravljali bomo o nekdanjem belski, belgijskem članu sodišča. Vem, da bi kolegi radi spraševali po tej zadevi, ampak eh, naj uh, članom uh, tega odbora povem, da boste imeli priliko za razpravo o tem 29. januarja. Torej, generalni sekretar, beseda je vaša. Hvala lepa. en el año 2017 el... Hvala lepa. Eh, leta 2017 je eh, sodišče objavilo 93 eh, publikacij, torej eno praktično vsak, vsak tretji dan, 55 specifičnih poročil in celo vrsto različnih drugih dokumentov. Prav tako smo uh, več kot 500 dni um, izvajali nadzor uh, na uh, terenu in obiskali številne uh, države. Osredotočili smo se na celo vrsto različnih uh, tematik, uh, na upravljanje s pitno vodo, na mlade uh, kmetovalce, na uh, imigracijo, na uh, uh, žarišča in tako dalje. Eh, prav tako smo se eh, posvetili tudi gospodarskemu upravljanju, eh, pripravili smo poročilo o grški krizi in tako dalje. In na željo tega odbora smo pripravili tudi revizijo Evropskega sodišča. In zlasti smo bili pozorni eh, na odnos z eh, Evropskim parlamentom. Eh, naš predsednik je predstavil letni načrt in prav tako smo pripravili več kot 60 predstavitev pred parlamentom in imeli smo številne dvostranske sestanke in na ta način mislim, da eh, smo bolje razumeli, kakšne so potrebe parlamenta in prav tako smo lahko tudi bolje komunicirali o naših rezultatih reviziji. Rezultati so pozitivni, valorizacija eh, kakovosti naših poročil je dobra in tudi naša priporočila se večinoma izvajajo. Eh, mediji eh, dobro pokrivajo tudi našo dejavnost. Eh, to velja za leto 2017 in na ta način mislim, da smo se lahko tudi približali državljanom. Naj povem, da je povprečno obdobje priprave posebnih poročil 14,6 mesecev in vemo, da to še vedno ne ustreza rokom, ki jih prevedeva finančna uredba. In uh, to je treba še narediti. Na to smo se odprli tudi akademskemu svetu in sicer je bil naš cilj tu po eni strani diversifikacija, po drugi strani pa tudi eh, izboljšanje naših eh, strokovnih znanj in pa tudi eh, približevanje evropskim državljanom, zlasti mladim. Tako smo sprejeli celo vrsto pobud z različnimi evropskimi univerzami. Eh, prav tako naj povem tudi, da imamo številne, eh, številne zaposlene ženske mm, in te predstavljajo sedaj približno 37 odstotkov zaposlenih. Vemo, da obstaja neravnotežje eh, zlasti pri revizijah. In moramo si še naprej prizadevati, da bomo to situacijo izboljšali. Želel bi upozoriti na to, da uh, smo eh, pripravili nov načrt eh, za enake možnosti in predvideli smo kvoto 40 eh, odstotkov za vse visoke položaje za prihodna leta. Prav tako smo zaključili tudi ob zmanjšanje obsega zaposlenih za pet odstotkov, um, proračun črpamo uh, v obsegu 98 odstotkov, izboljšali smo tudi varnost uh, naše infrastrukture in pa uh, uh, zaposlenih uh, in um, Uvedli smo tudi celo vrsto okoljevarstvenih ukrepov. Tako mislim, da smo izpolnili eh, svoje naloge za leto 2017, izboljšali smo upravljanje in eh, nadaljevali smo z konsolidacijo ehm, organizacijskih eh, reform. Eh, s katerimi eh, eh, lahko bolje spoštujemo novo politiko stroškov, novo, nove finančne instrumente in nove instrumente za upravljanje in za nadzor. Večkrat smo to že povedali pred tem odborom, posredovali smo tudi bolj podrobno naše odgovore v pisni obliki, smo vam pa na voljo, če imate še kakšno vprašanje. Congratulations čestitke eh, pod petimi minutami. Hvala, Sender, naša pročevalka. Gospod predsedujoči, še enkrat bi rada opravičila našega kolega, ki je bolan in zato danes ne more biti navzoč. Zato bom v njegovem imenu postavljala vprašanja. Torej, kar se tiče pogajanj za Olafom kar se tiče novega upravnega dogovora in kar se tiče sodelovanja z novim Evropskim uradom generalnega tožilca. Zanima me, kako tečajo ta pogajanja. Kakšno je stanje? Seveda eh, ne bomo razpravljali v posamečnih primerjih, ampak vendarle me zanima, kako je z javnimi obravnavami oziroma kako je z nadzorom prisotnosti članom, kakšne so časovnice te reforme. To temo spremljamo in želeli bi si nekaj informacij v zvezi s tem spregovorili ste tudi o enakih možnostih in pa o vaših dozadevnih ukrepih. Mislim, da bi morali poskusiti v tem postopku razrešnice opozoriti države članice, da je pomembno uvesti določen postopek. Kaj ti vedno mora eh, ta biti na voljo eh, imi moškega in imi ženske, eh, ko smo pred imenovani, tako da bomo zagotovili enake možnosti na delovnih mestih oziroma pri razporeditvi delovnih mest. Vi ste omenili kvoto 40 odstotkov. Predvidevam, da ste določili to kvoto, zato ker se vam je zdela realistična. Ampak kdaj se vam je zdela realistična oziroma kdaj natančno nameravate doseči ta cilj? Potem govora je bilo o zunanjih izvedencih, ki naj jih bi eh, pritegnili ko gre za reševanje bank. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi ta sredstva uporabili za to, da bi izboljšali izvedensko znanje oziroma strokovno znanje znotraj hiše? Kajti to je tema, ki nas bo spremljala, torej s tem se bomo morali še nekaj časa ukvarjati. Zato bi bilo smiselno, da bi ukrepili strokovno znanje v zvezi s tem eh, znotraj inštitucije. Sedaj pa še konflikt interesov. In pa, kar se tiče usode določenih članov, občutek imam, da... Uh, gre eh, tukaj za določene um, dejavnosti, ki izvirajo iz časa, preden je nekdo začel delati v um, sodišču. Torej, zanima me vaše mnenje o tem. Kako bo sodišče poskrbelo za to, da ne bo niti sence dvoma v zvezi s konfliktom interesov članov? To so zelo občutljive teme. In sedaj imamo, eh, oziroma eh, si eh, prizadevamo za smotrno poslovodenje oziroma za smotrni proračun, zaradi tega moramo odpraviti vse dvome. Lepo bi bilo, če bi obstajala večja mobilnost članov sodišča, tako da se ne bi dokončno usidrali na enem delovnem mestu in se specializirani na določene teme. In potem pač ne morejo biti več tako neutralni. Hvala lepa. Generalni sekretar bi radi odgovorili na ta vprašanja. Eh, Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem v zvezi z Olafom. No, eh, tukaj smo dosegli precejšen napredek in že vnaprej bi rad povedal sledeče. Kmalo bomo podpisali ta novi dogovor. Ampak eh, pred eh, tem dogovorom je bilo sodelovanje z Olafom eh, intenzivno in povsem normalno. Organizirali smo skupne dneve usposabljanja, organizirali smo tudi seminar o izmenjavi najboljših praks med inštitucijami. Bilo je še nekaj ovir eh, pri eh, tem dogovoru, seveda eh, tukaj je šlo za ehm, evropskega tožilca. To je tema, ki jo spremljamo, kajti ta urad bo imel posledice za delo Olafa. To pa bo imelo tudi posledice za delo našega sodišča, namreč šlo bo za to, kako bomo mi obravnavali potem primere goljufiji. Takoj, ko bo dosežen rezultat, bomo o tem poročali vašemu odboru in natančneje vam bomo eh, pojasnili, kako bo potekalo sodelovanje za Olafom in pa uradom državnega tožilca. To pa je seveda odvisno od tega, kako bomo upredelili eh, delokrog državnega oziroma splošnega tožilca. Potem, kar se tiče nekdanjega člana eh, računskega sodišča, Ta hip ne, eh, ne bi rad spregovoril o tem, kajti 29. januarja bo o tem tekla razprava. Sodišče je že leta 2016 sprejelo nekatere ukrepe, da bi okrepili eh, predpise v zvezi z vozniki in tako naprej. Zlasti leta 2018 je bilo tako, da so dovoljenja za službena potovanja članov eh, odvisne od predsednika, torej sedaj je eh, za to odgovoren generalni sekretar. Tukaj imamo eh, notranje kontrole ex ante in ex post, kot to velja tudi za druga službena potovanja. Tudi prej smo imeli kontrole, ampak te kontrole je izvajal predsednik Sedaj pa uh, smo uvedli bolj zapleten in bolj uh, robusten sistem. Tako imajo sedaj uh, pristojni na voljo sistem, ki omogoča nadzor več službenih potovanj hkrati. Olaf je obravnaval en samcati primer in eh, tukaj ni šlo za sistemski problem. Potem, kar se tiče enakih možnosti. Torej, omenili ste kvoto 40 odstotkov. V nekaterih eh, oddelkih, naprimer eh, pri upravi, smo cilj že dosegli obstajajo tudi določene mm, nižje ravni, eh, kjer eh, smo dosegli eh, kvoto, ki je višja od 40 odstotkov. Ta kvota se nanaša v glavnem na revizorje. Torej, mi uh, smo se oprli na realistične prognoze, kajti um, upoštevali smo, kateri višji uradniki gredo v pokoj. In uh, torej uh, izhajamo iz tega, da bomo v letu 2027-2029 to kvoto dosegli. Potem, kar se tiče reševanja bank. Računsko sodišče dela hkrati na treh frontah. Prvič. Želimo izboljšati notranje znanje oziroma eh, znanje naših uradnikov. kajti reševanje bank je tema, eh, v zvezi s katero nimamo na voljo veliko izvedencev. In številni eh, strokovnjaki so eh, zaposleni pri Evropski centralni banki. In zato ni bilo tako enostavno pridobiti lastne strokovnjake. Uvedli smo nekatere notranje ukrepe usposabljanja, ampak do določene mere smo se pač morali nanašati na strokovnjake od zunaj. Zato, da bi lahko opravili to konkretno revizijo in pa tudi zato, da bi lahko na tej podlagi razširili naše strokovno znanje. Potem, konflikt interesov. Ne poznam vsakega posamičnega primera, ampak Člani računskega sodišča morajo oddati izjavo. Predsednik eh, potem pregleda te eh, izjave, za ne velja tudi kodeks vedenja. In če član izhaja iz tega, da obstaja možnost konflikta interesov, potem se mora umakniti iz primera ali pa eh, nas mora o tem vsaj obvestiti ta postopek obstaja in se je pravzaprav dobro obnesel. Če imate v zvezi s tem še kakšne specifične vprašanja, vam bom seveda z veseljem odgovoril. Hvala lepa, generalni sekretar. Sedaj pa poročevalci v senci. Vsakemu dam na voljo dve minuti. Gospod Salafranka. No, hvala lepa. Leta 2017 je povprečno trajanje od začetka revizije in pa do konca eh, trajalo 14,6 mesecev. To je najkrajše obdobje od leta 2013 in Čas za eh, poročila je eh, trajal 13 mesecev, 16 eh, mesecev do konca. In tudi to predstavlja skrajšanje časa. In to pomeni, da smo se približali 13 mesecem, kar je tudi izhaja iz uredbe. Tudi posebna poročila so bila zapisana v unaprej eh, določenem roku. To je pozitivni razvoj. Vendar le dovolite nekaj vprašanj. Eh, rad bi eh, se nanašal na vprašanje iz vprašalnika, kajti z nekaterimi odgovori nisem bil posem zadovoljen. Naprimer, socialna omrežja. Nimamo informacij o številu tistih, ki spremljajo uh, vaše objave. Uh, ti podatki pa bi nam zelo koristili. Potem vprašanje 15 tukaj sprašujemo po plačanih dejavnostih. E, tu niste podali odgovora, potem je e, tukaj vprašanje 13, torej eksternalizirali ste določene dejavnosti za to, da bi omilili zniženje števila osebja, ampak niste podali nobenih podrobnosti. Potem vprašanje 37, tukaj gre za službena potovanja. Tukaj se opiramo na leto 2014 in zato ni jasno, kaj se je zgodilo v obdobju pomembnem za razrešnico leta 2017. Hvala lepa. Naslednji poročevalec v senci, gospod Klinc. Na 20. strani poročila govorite o projektu varnega delovnega mesta. To je stalo 1,7 milijona evrov. Zanima me, kaj je sedaj s tem projektom, kakšne so podrobnosti v zvezi s tem in ali je bil to zgolj enkratni dogodek ali pa uh, se bo ta projekt morda nadaljeval tudi v naslednjih letih. Poleg tega me zanima še sledeče, ali obstajajo povezave med Evropskim um, računskim sodiščem in pa med nacionalnimi računskimi sodišči. Kakšne vrste so ti odnosi? Zanima me, ali um, vi delujete nekako uh, kot. Uh, središče, žarišče za to, da bi dali na voljo najboljšo prakso drugim državam članicam. Poleg tega bi se vam rad zahvalil tudi za to, da ste dejavno podprli eh, željo Evropskega parlamenta, da bi pospešili postopek razrešnice in verjetno bo v naslednjem letu tako, da se bomo lahko držali eh, teh eh, novih časovnic. Gospod Javor, vi ste naslednji. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Eh, torej, eh, omejil se bom na eh, eno ali dve minuti brez skrbi. Ampak vendarle nisem še prišel do svojega zaključka, kajti že prej sem začel govoriti o Evropskem računskem sodišču. Hvala lepa za vašo informacijo o in-kamera sestanku. Dajali ste, da je to posamični primer in da to ni sistemski problem. Če pa sem čisto iskren, sem, uh, nisem prepričan, da je odgovor tako enostaven. Zakaj sem prišel do, prišel do tega sklepa? Eh, prišlo je do uh, sistemskega preverjanja vseh članov uh, računskega sodišča in sklep je bil, da težav ni. Torej, če bi bil sklep takšen, potem bi se z vami strinjal, da je bil to en posamični osamljeni primer člana Evropskega računskega sodišča. Uh, In zato prosim, da nadaljujete s sistemskim preverjanjem članov sodišča, ko gre za zlorabo sredstev ali pa za takšne prekrške. Uh, torej, ko gre za primere, ki so podobni primeru Kingston. Gospoda Jong? E, torej, ne bi imel dodatnih vprašanj. Hvala lepa. No pa se vrnimo k eh, generalnemu sekretarju. Sedaj dobite besedo za odgovore, izvolite. Torej, socialna omrežja, najprej bi rad spregovoril o tem. Kar se Twitterja tiče, imamo to več kot sedem tisoč ljudi, ki nas spremljajo, potem YouTube, eh, osemsto triinšestdeset. Nimamo številk o predhodnem letu, tako da vam ta hip ne morem povedati, koliko novih obiskovalcev imamo, ampak gospodu Salafranki bom te podatke posredoval. Potem vprašanje 15. Uradniki. E, torej, uradniki, ki so imeli druge vire dohodka. Ni drugih virov dohodkov. Imeli smo primere, ko smo eh, povabili nekdanjega uradnika eh, v izborni odbor ali pa v žirijo in potem smo mu v tem primeru zgolj povrnili stroške za potovanje ali pa za prenočitev. Potem vprašanje 33. Eh, tukaj je šlo torej za. Um, eksternalizacijo eh, nalog. Vključena je bila tukaj, bil tukaj računski urad eh, Evropske komisije. Torej vse, kar ni bilo neposredno povezano za dejavnostmi računskega sodišča, kajti za te dejavnosti imamo oziroma smo imeli lasne instrumente. Sicer pa sodelujemo z drugimi inštitucijami in um, Paymaster, uh, eh, Evropska komisija je instrument, ki ga lahko uporabljajo tudi druge inštitucije. Seveda pa uh, namenjamo eh, temu tudi določeno plačilo. In na ta način smo lahko nekoliko znižali število naših uradnikov. Delo smo oblikovali tako, da je sedaj bolj učinkovita in pri tem smo seveda ohranili eh, dejavnosti eh, revizije. To je za nas pomembno. In potem vprašanje 37. Računsko sodišče je skrbno eh, delalo na tem, da bi dobili okoljski certifikat EMAS. To je zahtevalo veliko delo. To pa je zahtevalo seveda tudi to, da v prihodnje ohranjamo in še ukrepimo določene standarde. V zvezi s tem smo izdelali specifično poročilo in to poročilo vam bom z veseljem dal na voljo. Tukaj boste našli vse kazalnike in vse ukrepe. Načrtujemo nadaljne dejavnosti. Želimo Eh, iz naše inštitucije pregnati plastiko. In mislim, da um, smo tukaj zabeležili kar precejšen napredek. Potem eh, tako imenovani Secure Place eh, Project, torej porabili smo 1,7 milijona, to je bil enkratni znesek. In sicer smo napeljali ograjo okrog računskega sodišča. Poleg tega smo vzpostavili eh, tudi zapornico pred vhodom. Španska policija in luksemburška mestna policija ter Interpol so nam eh, pomagali s strokovnim znanjem in pa s svojimi izkušnjami. Poleg tega smo vzpostavili tudi sistem kamar. Nekaj podrobnosti moramo še urediti. Na primer, potrebujemo notranji sistem zvočnikov eh, za primer evakuacije. V tem primeru bi ta sistem potrebovali, ampak kot rečeno, tudi to bo zgolj enkratni izdatek. Potem, kar se tiče sodelovanja, med računskim sodiščem in pa um, sogovorniki v državah članicah. To uraja pogodba. Računsko sodišče izvaja večino svojih misij v državah članicah, ampak v tem primeru nam potem priskočijo na pomoč uh, nacionalna računska sodišča, obstaja tudi letni sestanek um, predsednikov računskih sodišč v Luksemburgu. Poleg tega imamo tudi celo vrsto delovnih skupin in pa stikov, uh, ki so povezani s tem omrežjem. In tukaj gre naprimer za izmenjavo izkušenj, gre za izmenjavo informacij. Poleg tega eh, nacionalna sodišča pošiljajo k nam eh, svoje uradnike eh, in poteka tudi pošiljanje v obratni smeri. In potem še vprašanje gospoda Javorja. Tukaj gre za sistemsko naravo problema. Kot sem dejal, jaz se pri tem opiram na poročilo OLAFA iz katerega ne izhaja nikakršen sistemski problem. Poročilo omenja zgolj en uh, primer, poleg tega poročilo ne postavlja pod vprašanj celotnega sistema. Predsednik uh, računskega sodišča Lene je že napovedal preverjanje uh, starega in novega sistema in prepričan sem, da vam bo gospod Lene v kratkem podal na voljo konkretne rezultate. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, generalni sekretar, da ste učinkovito odgovorili na vsa ta vprašanja. Hvala tudi za ponudbo, da boste zagotovili več informacij kolegom, če jih bodo potrebovali. Torej, hvala lepa še enkrat. Zdaj pa gremo naprej. Prestale so, na, so nam še štiri institucije. Lahko obravnavamo vse štiri skupaj. Vsak generalni sekretar bo imel na voljo pet minut. Začeli bomo z ekonomsko-socialnim odborom. Gospod Brunetti je generalni sekretar. Izvolite, beseda je vaša. Merci, monsieur le Alors, je dire... Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči. Naša dejavnost uh, za leto 2017 se je uh, eh, nadaljevala. Eh, sprejeli smo 150 eh, eh, poročil in mnen, prav tako smo tudi še povečali naše napore na področju komunikacije in to zlasti v smeri lokalnih društev in civilne družbe. Prav tako je odbor razvil tudi celo vrsto različnih dejavnosti Eh, pod imenom eh, Going Local in tu gre za specifične dejavnosti naših članov v državah eh, članicah in v okviru teh dejavnosti si želijo bolje povezati s civilno družbo. Bom podal nekaj konkretnih primerov. Naprimer, imeli smo posvetovanje na področju Evrope in organizirali smo 27 eh, razprav, več kot tisoč eh, udeležencev na teh razpravah smo zabeležili. Enako velja tudi za dejavnosti v okviru Evropskega semestra in eh, socialnega stebra. Na to. Skupaj s komisijo smo pripravili tudi platformo mm, glede krožnega gospodarstva, zelo pomembno vprašanje, ki spremlja zakonodajno delo. Na to bi rad eh, opozoril tudi na to, da smo precej uh, povečali obseg naše prisotnosti tako na Twitterju kot um, drugih družbenih omrežjih, več kot 20 odstotkov. In, uh, Proračun črpamo na zelo visoki ravni, 96 odstotkov, in na to smo zelo ponosni. Uh, To namreč kaže na zelo uh, striktno proračunsko disciplino. Zelo smo ponosni tudi na to, da računsko sodišče glede izvajanja našega proračuna ni imelo nobenih pripomb. Še nekaj besed v zvezi z zaposlenimi. Uh, Za leto 2017 eh, smo eh, omejili število zaposlenih eh, za en odstotek, skladno s dogovorom z drugimi institucijami. In to smo naredili delno tudi z prenosom nekaterih zaposlenih v Centr za raziskave Evropskega parlamenta. Tako smo znižali število zaposlenih mm, za en odstotek. Prav tako glede prisotnosti eh, žensk eh, smo dosegli zelo lepe rezultate. 50 odstotkov žensk eh, v menedžmentu imamo. Na to smo z Evropskim parlamentom podpisali oziroma podaljšali dogovor iz leta 2013 in 2014 in še smo okrepili sodelovanje eh, med eh, poročevalci eh, obeh institucij. Na to smo pripravili poročilo, umestno poročilo o sodelovanju med obema institucijami, tu gre zlasti za prevajanje, tolmačenje, infrastrukturo in pa IKT in um, videli boste, da smo v odgovoru na vprašalnik tudi zapisali vse podrobnosti. Manjka nam še e, investicij na področju IKT, to predstavlja 3 odstotke našega proračuna. Za druge institucije je ta znesek višji, 7 odstotkov in um, to je še nekaj, kjer moramo storiti več. Enako velja tudi uh, na področju um, infrastrukture in pa števila uh, uh dvoran. Uh, za enkrat uh, imamo eno stavbo, ki jo delimo z um, odborom regij. Do leta 2021 bomo morali to rešiti, kaj ti te prostore najemamo. Na to, glede uh, vprašanja nadlegovanja, tu bi povedal naslednje. Naša institucija nadlegovanje jemlje izjemno resno in rad bi eh, spomnil na pobude eh, naših članov, pobudo tudi eh, predsednikov skupin in v kratkem bomo izvedli reformo mehanizmov na področju preprečevanja nadlegovanja in boja proti nadlegovanju na to, glede kadrov, leta že uh, pripravljamo uh, ukrepe na področju boja proti nadlegovanju in uh, letos smo vzpostavili tudi etične odbore, ki se prav tako s tem ukvarjajo in uh, zlasti uh, spodbujamo uh, vse tiste, ki trpijo Eh, spodbujamo te ljudi, ki imajo težave na delovnem mestu, da o tem spregovorijo. Leta 2018 je prišlo do napetosti. Ne bom šel v podrobnosti, kajti to je, eh, tu gre za vprašanje zaupnosti, ampak moramo uh, zaščititi svoje kolege. Imamo uh, preiskave, ki so v teku, eh, ponujena bila tudi psihološka, zdravstvena pomoč in vse opcije obravnavamo. Vse je odprto. Eh, spoštovanje eh, ljudi na delovnem mestu je ključnega pomena in to bomo zagotovili. Hvala lepa. Zdaj pa lahko gremo na odbor regij. Gospod Budinek je generalni sekretar. Um, thank you, uh, Mr. Uh, vice Chair. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Pozdravljam spoštovane poslance, pa tudi gospo namestnico poročevalko Ala Sento. No, pri nas v poročilu imamo ogromno pomembnih upravnih podrobnosti. Obvestil bi vas o treh sklopih. Prvi sklop se nanaša na na volilne uh, zadeve, potem imamo sporazum uh, z našimi kolegi iz uh, ekonomsko-socialnega odbora in potem je tukaj še, uh, so tukaj še razmere oziroma odnosi z Evropskim parlamentom. Februarja 2018 bomo slavili peto obletnico tovrstnih dogovorov. Na kratko bom predstavil, kako je potekalo sodelovanje. Najprej, kaj smo leta 2017 storili za evropske volitve leta 2019? Vemo, da imamo pred seboj še šest mesecev, potem pa nastopijo evropske volitve. Predsednik Tajani je nedavno omenil, da gre za lokalno demokracijo, za evropsko demokracijo in na ta način dobimo demo, eh, demokracijo in pa na ta način izvoljene predstavnike. Torej želimo doseči demokracijo na eh, politični ravni in pa na upravni ravni. Na podlagi medinstitucionalne kampanje, ki jo je predstavnik predstavil eh, podpredsednik Valka Selsiso, Evropski eh, odbor regij ostaja zanesljiv partner. Promoviramo demokratično stališče prek socialnih medijev in pa različnih drugih dogodkov. Torej, sistematično organiziramo različne dialoge v mestih in regijah, to počnejo naši, naši člani. Zato se tudi zahvaljujemo Eh, proračunskim organom, da so nam omogočili eh, sredstva, kajti eh, v 28 državah članicah smo imeli 180 tovrstnih dogodkov. Uporabili smo tudi spletne instrumente, dosegli smo okrog 40 tisoč državljanov. Zlasti se osredotočamo na mlade, bodoče voljivce, ki kažejo pripravljenost, da gredo na volitve. No, leta 2017 in 2018 smo organizirali Europe.com Europe uh, skupaj s parlamentom. Uh, to je velik komunikacijski dogodek, ki poteka tukaj v Bruslu. In združili smo 1500 decentraliziranih komunikatorjev in oni so že v stiku z našimi sodržavljani v zvezi z evropskimi uh, Eh, projekti. Vsekakor bodo pomagali tudi pridobiti volilce, da gredo na volitve. No, potem bi omenil sinergijo na komunikacijskem področju. Ta zajema velik del našega sporazuma o sodelovanju, torej gre za peto obletnico to vrstnega sodelovanja. Naj vam eh, povem eh, zadnje novice o takem sodelovanju. Vse več je dela na to temo, tudi kakovost se izboljšuje, povečuje se število ključnih dosjejev v zvezi uh, z dolgoročni projekti takšne narave. In to je zelo pomembna zadeva uh, v skladu s političnim ciklom. vsekakor uh, se je v prestolnicah slišal močan glas tudi strani uh, predsednika odbora regij, gre za uh, postopke kohezijskega sodelovanja. Imamo okrog 8 tisoč podpisnikov. Pomembno je, da vsi skupaj podpiramo koncept solidarnosti. Vse regije bodo še naprej imele koristi od eh, kohezije. Ohranjamo tri kategorije regij in eh, ti regijski eh, projekti so izjemno pomembni za naše državljane. To vsi vemo. Državljani pogosto sprašujejo, kaj Evropa za nje stori. Zdaj imamo še tudi bilanco o, dosežkov, podpirate tudi vi. Imamo 24 o, e, zaposlenih, ki so bili v zadnjih dveh letih preneseni e, v EPRS in e, vnaprej se veselimo celovitega sodelovanja z vami. Gre za integrirane projektov, gre za povezovanje pod okriljem našega predsednika. No, približuje se konec moje predstavitve, zato bi na kratko predstavil še naslednje. Skupaj z vami bi želeli oblikovati nova stališča za skupno sodelovanje. Eh, želimo okrepiti stalni dialog z našimi državljani, to bo okrepilo tudi vaš volilni mandat. Eh, hkrati bomo lažje dosegli Eh, lokalne svetovalce. Potem je tukaj še drugi sklop, eh, boljše sodelovanje z našimi eh, regijskimi in pa lokalnimi organi. To je torej naš pogled v prihodnje in tudi v prihodnje se veselimo sodelovanja s spoštovanimi poslanci. Veseli me, da sem dobil priložnost, da spregovorim in veselim se pogovora. Gospa Dienjelo iz varuha eh, oziroma Urada Evropskega varuha človekovih pravic. Hvala lepa. Eh, Vesele mi je, da se lahko prvič oglasim eh, na to temo. Januarja letos sem prevzela naloge generalne sekretarke skupaj s kolegom skrbiva za kadrovske zadeve. Naj vas najprej obvestim o svo, naših ključnih dejavnostih. Te ključne dejavnosti se vse čas širijo. Potem pa bom spregovorila še o notranjih zadevah. Gre za naša prizadevanja, da izboljšamo učinkovitost in smotrnost našega urada. No, glede ključnih dejavnosti leta 2017. Še naprej izvajamo strategijo ombudsmana želimo doseči večjo relevantnost, učinek in pa prepoznavnost samega urada, kar je v interesu državljanov Evropske unije. Hkrati pa spodobamo prvico do pravnega sredstva, kadar gre za eh, slabo upravljanje na ravni Evropske unije. Ko gre za prepoznavnost, smo leta 2017 vse čas eh, opažali večjo prisotnost ombudsmana, Eh, zlasti tudi na Facebooku in Twitterju. Seveda imamo omejene vire, zato smo si še posebej eh, prizadevali, da bi se osredotočili na neke vrste multiplikatorje, ki nam pomagajo doseči širše občinstvo. No, verjetno kot posledica večje prepoznavnosti smo prejeli več pritožb v okviru tega mandata posledično eh, se je potem začnelo tudi več preiskav. Obseg preiskav se je zelo razlikoval. Naj le tri, omenim le tri primere, eh, ki so po mojem mnenju reprezentativni eh, in pokažejo, kakšen je učinek dejavnosti ombudsmanke. No, danes smo se že pogovarjali o pripravnikih in o o koncu pripravništva, dobili smo pritožbo mladega Avstrijca na to temo. Potem uh, politika komisije v zvezi z jezikovno politiko, na to temo smo prejeli pritožbo španskega državljana. Potem uh, Evropska agencija za varno hrano in vloga te agencije, ko gre za uh, gensko spremenjeno koruzo. To je bila tematika pritožbe francoskega državljana. Mi eh, začenjamo s ključnimi strateškimi preiskavami, ki se nam zdijo izredno pomembne. Naj omenim tri strateške preiskave. Eno je odgovornost eh, zakonodajnega dela sveta, potem dostopnost invalidov do spletnih Eh, strani in orodij, ki jih upravlja komisija, potem uh, ureditve Evropske agencije za zdravila uh, v povezavi z razvijalci zdravil, preden se vloži vloga za dovoljenje, za trženje. To so tako imenovane dejavnosti pred predložitvejo. Uh, splošna stopnja pritožb Uh, predlagane rešitve, predlagani predlogi uh, so zajeli petinosemdeset odstotkov naših dejavnosti. No, še naprej si prizadevamo za večjo učinkovitost in smotrnost našega urada. Menimo, da je to bistveno, da okrepimo svojo zmogljivost, um, da lahko enostavno zaobjamemo uh, vse večje ključne dejavnosti. Leta dva tisoč sedemnajst smo Eh, skoraj 95 odstotno izvajali svoj proračun. Varuhinja je eh, sprejela okvir politike za kadrovske vire, ki je zelo eh, obsežen. Začeli smo tudi številne druge povezane politike. Naj izpostavim zlasti politiko o preprečevanju in zaščiti pred nadlegovanjem. Evropski urad človekovih pravic ima ničelno toleranco do eh, nadlegovanja. Leta 2018 smo imenovali tudi uradnike za etiko, imeli smo tudi eh, sestanke eh, spravnega odbora, hkrati pa smo tudi usposabljali vse kadre na temo preprečevanja nadlegovanja. Uvedli smo obvezno usposabljanje za vse vodilne osebe. No, menimo, da je to izredno pomembna stvar. Varuhinja tudi vse bolj poudarja enakost spolov in eh, dosegamo te cilje tako na vodilnih pozicijah, kot tudi v upravi. Tretja stvar, ki je tudi zelo pomembna, pa je, da bi želela uh, povedati, kako uspešni smo pri obravnavanju pritožb. To je tudi posledica naših uh, smernic iz septembra 2016. Pravočasno želimo obravnavati pritožbe naših državljanov in to, državljanov in to je uh, prioriteta naše varuhinje. Uh, Leta 2016 smo potrebovali 200, 340 dni, leta 2017 pa 266 dni za obravnavo pritožbe. Leta 2017 smo zaključili 57 odstotkov vseh preiskav v šestih mesecev. V 85 odstotkih pa eh, smo porabili 18 mesecev, kar je dlje od našega cilja pozitiven trend eh, se nadaljuje tudi leta 2018. Februarja letos, po poskusni dobi, ki se je začela konec leta 2017, smo uradno uh, začeli s hitrim postopkom, da se dobi boljši dostop do pritožb v zvezi z dokumenti. In tako je to tudi uh, zelo dobro za naše državljane. Uh, Na ta način uh, bomo pripravili tudi poročilo o našem sodelovanju. Dovolite mi, da izkoristim tole priložnost in odbor obvestim, da na podlagi pozitivnih izkušenj s prvo uh, podelitvijo nagrade za dobro upravo, septembra 2017, bo varuhinja leta 2019 uh, znova podelila uh, to nagrado. Prejšnji mesec smo odprli uh, razpis in upam, da bomo prejeli mnogo prijav uh, od precejšnjega števila institucij. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa še gospod Naves iz Urada Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da sem dobil priložnost, da lahko spregovorim v imenu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Z mano je še Marija Sančez Lopez, ki je vodja uh, enote za upravo in pa za človeške vire. Smo najmanjša od institucij v Evropski uniji, zato bomo danes verjetno tudi najkrajši. No, smo majhni, ampak svoje proračunske eh, obveznosti eh, jemljemo zelo resno. Prizadevamo si za zdravo kadrovsko upravljanje v naši organizaciji. Tri stvari počnemo. Nadziramo obdelavo osebnih podatkov v evropskih institucijah. To pomeni, da si prizadevamo zagotoviti dobro kulturo varstva podatkov v institucijah Evropske unije. Želimo biti primer, dober primer uporabe va, osebnih podatkov. 11. decembra bomo predstavili Eh, svoje delovanje, eh, kajti varstvo podatkov je za naše državljane zelo pomembno. Potem drugi sklop nalog zagotavljamo eh, na svete. Imeli smo 28 posvetovanj, leta 2017, leta 2018 smo imeli že 61 posvetovanj. Od maja 2018 zagotavljamo sekretarijatu odbora, eh, torej zagotavljamo eh, nasvete odboru, ki je bil ustanovljen v skladu z, z uredbo GDPR. Eh, lani smo začeli tudi nadzor Europola. Eh, pripravljamo na upravni okvir, vzpostavili uh, smo odbor za varstvo podatkov na ravni Evropske unije in to je bila velika naloga za našo majhno organizacijo. Kot lahko vidite iz informacij, ki smo jih zagotovili poročevalcu, smo spoštovali vsa opažanja iz razrešnice leta 2016. Hkrati pa bomo do konca leta poskrbeli tudi za vsa priporočila za uh, naše notranje revizorje. No, kot sem povedal že na začetku, svojo odgovornost jemljemo zelo resno in smo zelo ponosni na to, da že sedmo leto zapored sodišče v izjavi o zanesljivosti za leto 2017 nima nobenih opažanj v zvezi uh, z zanesljivostjo našega zaključnega računa, uh, ki se nanaša. Na na poročilo o naših dejavnostih. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili, z veseljem odgovorim na morebitna vprašanja. Hvala lepa za vaš prispevek. No, zdaj pa najprej gospa Laja Senta, ki nadomešča poročevalca. Gracias, presidente. Sí, agradezco todas las presentaciones que se han hecho. En el... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so danes predstavili poročila v primeru socia ekonomsko-socialnega odbora bi čestitela gospodu Brunetju. 14. novembra je bil imenovan kot novi generalni sekretar. Prej je bil direktor odgovoren za človeške vire in pa za proračun. Tako da me zanima, ali lahko pove kdaj bo imenovan novi direktor za proračun in človeške vire, ki ga bo nadomestil. Zahvalila bi se vam, da nadaljujete to tradicionalno tesno sodelovanje eh, z Evropskim parlamentom. Zelo tesno smo sodelovali recimo o tematikah eh, skupnega interesa, kot je socialna politika. To so področja, ki Eh, neposredno vplivajo na evropske državljane in regije. Hvala lepa za vso podporo. Eh, Predvsej priporočil ste pripravili. Danes nadomeščam poročevalca gospoda Kona. In zanimajo ga izdatki za sistem eh, informacijske tehnologije. Meni, da so ti izdatki nizki glede na priporočila politike ki jih je izdal parlament. Zanima nas vaš komentar o tem. Zanima nas tudi, ali bi lahko spremenili eh, oziroma povečali svoj eh, poračun, proračun. Eh, ne želimo pritiskati na vaš proračun, ne želimo, da bi sistem posodabljan stal več, ampak potrebujemo informacijski sistem, ki ustreza svojemu namenu. Poleg tega pa me tudi še zanima, kakšne so bile izboljšave v zvezi s stroški misij. Zahvaljujem se vam tudi za informacije v zvezi uh, z življenjepisi. Eso, digamos, nos parece una oración impresionante y simplemente le invitamos al señor Brunetti si quiere. Precej ste zmanjšali svoje stroške. No, gospod Brunetti, mogoče nam lahko razložiti, kako ste dosegli uh, vsa ta zniženja stroškov. No, potem pa je tukaj še vprašanje kodeksa ravnanja za člane. Ker nekaj vidikov, ki se nanašajo na notranja pravila, želeli bi, da jih pokomentirate. Uh, v vprašanju 51 se zdi, da gre zgolj za komentar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 dejansko osebje prihaja iz različnih kulturnih ozadij. Zanima me, če bodo tisti, ki so obtoženi nadlegovanja, še naprej zaposleni, kakšna naj bi bila rešitev, kako boste obravnavali vprašanje kulture v ustanovi. Potem pa vprašanje 47. Zdi se, da ni nobenih primerov, ki bi jih predložili Olafu, ampak vendarle prejeli smo dopis, na podlagi katerega sklepamo, da je nekaj primerov, ki jih obravnava Olaf. Zakaj si naše informacije nasprotujejo? Ali lahko to razložite, prosim? Na koncu pa še osebje, ki dela v skladu s prožnimi metodi, metodami dela. pravite, da spodbujate ženske, da, iz, da izkoristijo možnost prožnega dela ali spodbujate tudi moške, recimo, da izkoristijo starševski dopust ali se ta možnost dovolj izkorišča. Zdaj pa odbor regi. Še enkrat se zahvaljujem, da sodelujete z nami v takem sodelovalnem duhu. Že zgodovinsko imamo dobre Eh, odnose. No, par vprašanj strani gospoda Kona bi predstavila. Ali še vedno potekajo izmenjave kadrov s parlamentom oziroma ali so se te ureditve zdaj končale? Zanima nas tudi nekaj glede enakosti spolov. Zdi se, da se je situacija na tem področju poslabšala. Zdi se tudi, da imate več pogodbeno zaposlenih, če primerjamo obdobje od 2013 do 2017. Ali je to zato, ker so mnogi stalno zaposleni odšli? Kaj to pomeni recimo za karjerno načrtovanje? Potem še zadnje vprašanje. Kako boste izvaljali odločbo sodišča? iz uh, eh, 23.10. v zvezi uh, z revizijami. Zdaj pa uh, Evropski varuh človekovih prvič, čestitamo vam za uh, zelo dobro delovanje. Pozdravljamo, da ste navzoči na tem zasedanju. Torej, najprej vprašanje prepoznavnosti dela varuhinje ombudsman ima zelo, zelo eh, vidno pozicijo in eh, želeli bi, da to postane neke vrste stalnica. Zanima nas vprašanje prožnega delovnega časa v vaši instituciji. Ali to delo poteka na podlagi eh, nekih pravil ali kako to upravljate v vaši instituciji? Ali lahko poveste več o prožnosti in pa vaši strategiji na področju prožnosti. Potem pa še vprašanje transparentnosti pri pogajanjih v povezavi z Brexitom. Vidimo, da je tudi veliko pripravnikov, neplačanih stažistov, eh, ljudi, eh, ki so zaposleni pogodbeno. Torej lahko rečemo, da se varnost zaposlitve zmanjšuje in to je vsekakor breme za uh, ljudi, ki delajo pri vas. Zdaj pa še Evropski nadzornik za varstvo podatkov. 21 odstotno povečanje proračuna je pozitivna novica. Prišlo je namreč do spremembe v, v zakonodaji na področju varstva podatkov in vaša institucija mora biti vodilna na tem področju in to tudi počnete. Pomembno je, da to počnete ne samo na evropski, temveč tudi na globalni ravni in to zelo pozdravljamo. Prosimo vas, da pokomentirate izzive, s katerimi se soočate pri uh, upravljanju, kajti pri vas se dejavnosti povečujejo, povečal pa se tudi proračun. Zanima nas tudi kako je s tem odborom za varstvo podatkov in kakšna je njegova vloga na evropski ravni, kakšna je dejansko njegova funkcija. Zanima naš, nas tudi, eh, kakšna je upravna struktura v tem odboru. In kakšna je uh, veriga odgovornosti pri upravljanju. Zanimajo nas pristojnosti. Hvala lepa. No, zdaj pa poročevalci v senci in pa drugi kolegi, ki bi se želeli oglasiti. Najprej, gospod Salafranka, dve minuti imate na voljo. Eh, Hvala lepa. V odboru regi ter v ekonomsko-socialnem odboru je bilo upravljenega veliko dela, veliko zaseden ste imeli. Hvala za dobro sodelovanje z nami. Nekaj vprašanj bi imel, želel bi pojasnila. Najprej stopnja uh, izkoriščenosti. Uh, proračuna eh, v eh, ekonomsko-socialnem odboru se je zmanjšala z 79,2 na 79,1. Ali lahko to eh, pojasnite? Potem vprašanje številka 10 o učinku brexita. Nimamo konkretnih številk, odzivi so ohlapni. Ampak v bistvu bi moralo biti preprosto, recimo, predobiti podatke vsaj v povezavi s potnimi stroški britanskih kolegov, ki potujejo na sestanke ekonomsko-socialnega odbora. No, eh, seveda, eh, nekatera delovna mesta so lahko naporna, lahko pride do zdravstvenih posledic, do zdravljenja, tako da nas zanima, kakšni so stroški pri tem. Nimamo neke splošne številke za eh, te postavke. Potem pa še stroški za stavbe nimamo uh, nimamo ločenih podatkov za oba odbora. Ali bi lahko, prosim, razšlenili tudi podatke, kako je z zaposlenostjo kako, uh, moških in žensk? Glede Evropskega varuha oziroma nadzornika za varstvo podatkov nas zanima, ali nam lahko poveste več, kako je uh, z bolniškami bolniškimi odsotnostmi, kako vodite to evidenco, kakšne težave imate pri tem sistemu. Gospod Klinc, vi ste naslednji. Hvala lepa. Najprej vprašanje za Evropski ekonomsko-socialni odbor. Oziroma, gospa uh, Alaja Senta je že povprašala, potem tako, da ne bom spraševal. Torej, odbor regij. prišlo bo do sprememb zaradi uh, brexita. Zanima me, kako ste prišli do podatkov, ki ste jih predstavili. Potem uh, ankete zaposlenih kažejo, da so delovni pogoji v odboru regije včasih ocenjeni negativno. Tako da me zanima uh, tudi nekaj v zvezi uh, s posebnim primerom uh, Roberta Koja. Uh, več let eh, je eh, bil član odbora, potem pa je vložil več pritožb, letos je že tretjič zmagal na sodišču. No, odbor regij kljub temu ni pripravljen sprejeti to odločbo, tako kot se pričakuje. Namreč pričakuje se, da se bo uh, dotičnemu gospodu opravičil. Zanima nas, kakšno je vaše zadnje stališče na to temo in kako boste nadaljevali. Potem Evropska varuhinja človekovih pravic, eh, tukaj govorimo o potovanjih. Eh, zanima nas, kako pogosto se potuje, kakšni so stroški. Potem pa še Evropski nadzornik za varstvo podatkov, govori se o tem, da je bilo priprav, da, da se potrebuje 60 tisoč uh, evrov za pripravo uh, gradiv. Zanima nas, za kakšna gradiva gre. Hvala lepa, gospod Jonge, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej postopkovna zadeva. Sekretarja, sekretarja bi zaprosil, da si zabeleži, da eh, bi se želel na naslednjem uh, zasedanju koordinatorjev, eh, želel, da bi se želel takrat pogovarjati o uh, teh razpravah o razrečnicah, kajti danes nimamo dovolj uh, časa. No, najprej uh, ekonomsko. Socialni odbor in odbor regij, prepoznavnost in pa učinkovitost. Ko gre za prepoznavnost, vidim, da obstaja veliko želje in pa tudi energije, da bi odbora postala bolj prepoznavna. Pa še vedno imam uh, nekaj vprašanj. V pisni obliki bi želel eh, dobiti več informacij o tem, kako potekajo lokalne dejavnosti eh, ekonomsko-socialnega odbora. Poleg tega me zanima tudi več o tem, kako eh, ekonomsko-socialni odbor in pa odbor regij postopata, ko uh, želijo ljudje obiskati Bruselj, recimo vse več uh, je primerov, ko parlament postaja neke vrste turistična atrakcija. Kako pa ravnata uh, oba odbora, da bi poslala bolj privlačna, glede na to, da sta locirana v Bruslju? No, odbor regij je omenil 180 dogodkov v 110 regijah, to je dobro, ampak kakšna je bila dodana vrednost uh, za odbor regij? Želel bi torej več informacij v tem upisni obliki. Potem, glede učinkovitosti. Po eni strani vidimo, da Evropski ekonomski socialni odbor uh, uporablja neke vrste um, tabelo uspešnosti. Odbor regij pa pravi, da nima teh kazalnikov uspešnosti, tako da nas zanima, zakaj prihaja do teh razhajanj. Kakšni pa so novi kazalniki uspešnosti, ki jih uporablja ekonomski socialni odbor? Hvala lepa pa kolegi, preden predam besedo generalnim sekretarjatom, eh, sekretarjem, bi še sam postavil eh, vprašanje za Evropsko, Evropski ekonomsko-socialni odbor in pa za odbor regij. Navezuje, navezal bi se na Brexit, to so omenili že kolegi pred menoj. Torej, eh, to je vprašanje, o katerem veliko razmišljam. Zanima me, ali ste slišali o kakšnih razpravah, recimo, da bi ohranili uh, stike z Združenim kraljestvom, če bo zapustilo uh, Evropsko unijo. Torej, enako velja tudi za ekonomsko-socialni odbor, a odbor ali boste nadaljevali stike uh, z organizacijami iz civilne družbe, tako da zdaj predajam besedo generalnim sekretarjem. Najprej Ekosok. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom poskušal odgovoriti na vprašanja. Teh vprašanj je bilo kar precej, zato če eh, bom slučajno kakšnega pozabil, eh, prosim, da me na to opozorite. Najprej se zahvaljujem kolegom za vprašanja. Ena pripomba se je nanašala na zmanjšanje uh, stroškov, za potnih stroškov za naše člane, kot smo že odgovorili v vprašalniku. Eh, če si pogledamo te eh, stroške, potem vidimo, da eh, smo te stroške že zmanjšali za približno pol milijona, kar ni tako malo. Na to vprašanje v zvezi z to vrzeljo na področju naložb v IKT v sedanjem kontekstu eh, smo prosili za eh, dodatna sredstva, ampak eh, teh nismo dobili. Upam pa, da bo to mogoče v prihodnih letih. Na to vprašanja, ki se nanašajo na člane in na to, kaj lahko naredimo glede preprečevanja oziroma kako lahko organiziramo pozitivno kampanjo v boju proti nadlegovanju. Imamo pravila, seveda, ampak predvidevamo tudi kampanjo ozaveščanja in obveščanja v zvezi z delom v takšnem multikulturnem okolju, kot je odbor. To bo zlasti pomembno tudi uh, v okviru uh, obnove članstva leta 2020. Na to glede OLAFA. Ko govorimo o razrešnicah, govorimo o nadlegovanju, govorimo o razrešnici za 2017 leta 2017 teh primerov nadlegovanja ni bilo. Ne govorimo o letu 2018. Smo na voljo vsem eh, zunanjim organizmom, zunanjim glede na Evropsko unijo, ki želijo preveriti delovanje naših institucij. Na to je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z um, v zvezi z eh, moškimi zaposlenimi, eh, ki bi izkoristili to možnost eh, prožnega delovnega časa. Če se to vprašanje postavlja, se postavlja tudi zato, ker imamo precej več zaposlenih žensk kot moških. Ampak tudi tu imamo, je v teku kampanja obveščanja. Na to glede. Um, tistih, ki eh, združujejo mandate. Upam, da bo to čim prej eh, odpravljeno. Iz eh, upravnega vidika bo to malce trajalo, ampak to je vsekakor naš cilj. Na to gospod Sala Franka je postavil vprašanje v zvezi z črpanjem proračunskih sredstev. Eh, lani je bilo nekaj dejavnosti eh, odpovedanih in eh, zato je prišlo do tega relativnega zmanjšanja obsega črpanja sredstev, ampak mislim, da trenutna številka ni tako slaba. Glede Brexita vam bom sedaj podal podatke, kajti vprašanje ni bilo postavljeno v vprašalniku približno za uh, eh, 320 tisoč evrov bomo zmanjšali uh, obseg sredstev, zato ker ne bo več uh, britanskih članov v drugem, tretjem in četrtem trimestru leta 2019, kaj pomeni, da ne bomo več imeli stroškov, um, sejnin in tako dalje in eh, to je bilo tudi že črtačno iz eh, proračuna za zadnje tri mestre. Na to, kar se tiče burnouta, eh, to je resnično problem, ki ni kot tak prepoznan kot patologija in ne more biti kot tak predstavljen tudi v zdravstvenih poročilih ampak uh, imamo strokovnjake, ki uh, se s tem ukvarjajo, ki so zlasti pozorni na najbolj izpostavljene uh, zaposlene in uh, v letu 2016 smo uh, začeli intenzivno delati na tem področju in um, prihodne leto bomo tudi um, pripravili vprašalnik eh, na to temo, zato da bomo lahko eh, spremljali eh, razvoj dogodkov. Na to gospode Jonge je postavil vprašanje in tu bi predlagal, da na njegovo vprašanje odgovorimo v pisni obliki, kaj ti zahteva precej podrobnosti. Na to, glede samega odbora in koliko, v količni meri je odbor viden, mislim, da tu uh, lahko spregovorim tudi v imenu uh, kolegov iz uh, odbora regiji. Uh, naš, uh, naš odbor je um, v tem. Um, Na tem seznamu inštitucij, ki jih obiskovalci obiščejo, imamo tudi centr za obiskovalce in sprejmemo približno 8000 obiskovalcev letno. Uh, Na to ste postavili vprašanje gospod predsedniku v zvezi z odnosi z Združenim kraljestvom po 29. marcu, če, eh, ko Združeno kraljestvo ne bo več eh, članica Evropske unije. Imamo delovno skupino, ki eh, proučuje bolj konkretne upravne eh, vidike, ki so povezani z našimi člani in po drugi strani ta skupina eh, proučuje tudi ostale eh, učinke Brexita in tu, bomo, tu si bomo prizadevali za čim bolj intenziven dialog tudi z civilno družbo v Združenem kraljestvu. Hvala lepa, res eh, moramo pospešiti delo. Prosil bi, da preostali trije generalni sekretari spregovorijo pet minut vsak. Odbor regi. Hvala lepa, gospod podpredsednik, zelo na kratko. Gospa Jala Sender je uh, postavila vprašanje v zvezi z uh, zaposlovanjem. Torej, mi uh, smo zapolnili uh, vsa uh, delovna mesta, ki smo jih imeli na voljo, vsa 24 njih. Eh, na to, glede enakosti med spoloma, tudi tu smo izpolnili uh, cilje. Zlasti na uh, ravni funkcionalnega menedžmenta, se pravi um, poddirektori eh, enot in tako dalje. Na tem področju smo naredili kar precej eh, in če si pogledamo odstotke, potem vidimo, da eh, tako da smo nekje, eh, nekje na isti ravni kot druge institucije, eh, samo na ravni najvišjega menedžmenta eh, malce zaostajamo za drugimi institucijami in to tudi zato, ker smo majhna institucija. Na to, glede članov, ja, ti stroški so se povečali in to, ti stroški so zlasti povezani z varnostjo. In um, želeli smo tudi ponuditi dolgoročne pogodbe um, neuradnikom. Na to vprašanje gospoda Mekoja, ja, to je, to je vprašanje, ki nas zaposluje že kar nekaj časa. Tu bi počrtal naslednje. Odbor uh, regij uh, bo, tako kot je to vedno veljalo, uh, Eh, popolnoma uresničilo vse uh, sodbe Evropskega sodišča in lahko vam uh, zagotovim, da je v interesu vseh, da se ta zadeva čim prej zaključi, istočasno pa je treba spoštovati tudi uh, pravilnik na uh, področju zaposlenih. Analizirali uh, bomo ta, uh, to sodbo in uh, ponudili uh, ukrepe 4. decembra. To mislim, da je vse v odgovor gospe Ajali Sender. Glede vprašanja gospoda Sala Franke, očitno je, da je eh, situacija na področju burnouta eh, zapletena. Vsak burnout je, eh, je težaven. to poskušamo preprečiti z eh, zaveščanjem, s posebnimi usposabljanji in tako dalje in s pač preventivnimi eh, zdravstvenimi ukrepi. Eh, nimam na voljo tu vseh številk, ampak mislim, da lahko to povežemo tudi s tem, kar je povedal kolega iz Eh, ekonomskega in socialnega odbora. Na to glede Brexita, tu se zopet navezujem na to, kar je povedal kolega, gre za 24 članov in za njihove stroške, stroške uh, eh, pisaren, stroške sejnin uh, in tako dalje. Teh stroškov ne bo več. Lahko rečem, da smo leta 2017 imeli prvi vprašalnik glede zadovoljstva zaposlenih eh, in naši zaposleni so bili zelo zadovoljni, precej bolj zadovoljni kot v drugih evropskih inštitucijah. Ne ugovarjam pa dejstvu, da imamo še vedno področja, kjer eh, smo lahko še boljši. In zato uh, tu smo tudi organizirali uh, uh, intervjuje uh, s eh, posameznimi eh, člani in pa tudi spremljamo um, to, te ta vprašanja na odgovore, oziroma odgovore na vprašanja. Na to, gospod De Jong, eh, ja, vaše vprašanje kaže na to, kako pomembna je komunikacija z vami. Gospod De Jong, 180 dogodkov, Eh, to so naši dogodki, samo naši dogodki in to je zelo pomembno. Eh, sami smo dosegli 40 tisoč eh, evropskih državljanov in tu gospod De Jong je naše poročilo, ki vam ga bom z veseljem predal in videli boste ne samo, da smo organizirali dogodke, temveč tudi kakšne so posledice teh dogodkov. In uh, te rezultate smo posredovali tudi svetu in želimo, da eh, to svet tudi vključi v svoje eh, sklepe. Eh. Mi nismo bogata institucija, nimamo tega prekrasnega muzeja, se upravičujem, ampak morda, če nam daste več sredstev, bomo tudi mi lahko imeli lepe muzeje. Imamo pa nekaj drugega. Mi smo prva institucija, ki ki je uh, organizirala um, muke eh, na spletu, eh, na področju regionalne politike, demokracije in tako dalje. Organiziramo redna usposabljanja in naj povem, da smo prva institucija, ki je to uvedla. Imamo 14 tisoč obiskovalcev letno in to je prav gotovo povezano tudi z dobro izmenjavo. In eh, naj odgovorim še eh, podpredsedniku. Ja, imamo skupino, ki dela na Brexitu eh, zelo intenzivno, imamo kontakte, bili smo v škotskem parlamentu, na Irskem, obiskali smo Irsko mejo. In v trenutku, ko se pojavi problem na nacionalni ravni, smo mi tisti, ki moramo še Eh, okrepiti eh, naše napore na regionalni ravni, imamo več instrumentov, imamo namenske eh, dokumente, imamo tudi možnosti organizirati čezmejne, čezmejna telesa, potrebujemo intenzivno sodelovanje, intenzivni dialog in Brexit bo imel učinek v naših eh, regijah in zato je to pomembno. Ta dialog je pomemben tudi z glavnim pogajalcem in eh, zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala. Ja, in če mi lahko posredujete ta dokument, bom hvaležen. Hvala. Na to eh, Evropski ombudsman. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Bom poskušala odgovoriti na nekatera vprašanja in seveda sem eh, odboru na voljo eh, tudi kasneje, če bodo želeli dodatne informacije in eh, to potem lahko odgovore tudi posredujem v pisni obliki. Glede eh, teledela in eh, prožnega delovnega časa, mi smo sprejeli nova pravila 2017 in to je bilo zelo uspešno. Na ta način smo omogočili boljše ravnotežje med eh, delom in pa zasebnim življenjem. Nov sistem nam je prav tako pomagal tudi eh, izboljšati porožnost eh, urada pri upravljanju z odsotnostmi. Glede prožnega delovnega časa in pa uh, teledela in če tu primerjamo situacijo za moške in za ženske, uh, je, gre ugotoviti, da uh, imamo sedaj predvsej eh, več žensk, ki so zaposlene, kar pomeni, da eh, med obema spolama ni razlike eh, v deležu ene ali druge skupine, ki se poslužuje te možnosti, ampak ker je več žensk, je absolutno število uporabnikov več med ženskami. Na to. Rečeno je bilo, da ombudsman eh, še vedno eh, poskuša biti bolj viden oziroma vidna. Ne gre eh, za to, da to želiti doseči zase, temveč ta večja vidnost, večja izpostavljenost ji omogoči tudi dostop do večjega števila evropskih državljanov imamo več dejavnosti, več preiskav, več strateških eh, preiskav in um, to izvajamo z omejenimi sredstvi. Kot sem že povedala, začela sem 1. Eh, septembra, sem prevzela eh, funkcijo generalne sekretarke in lahko vam povem, da bom zelo skrbno proučila uh, načrt uh, dela, vse, vsa delovna mesta, vse opise delovnih mest eh, in uh, z uh, ombudsmanko sva se že strinjali, da bom pripravila zelo podrobno poročilo na to temo in če bom opazila, da se pojavi kakršnakoli situacija, ki jo bo treba popraviti ali odpraviti, potem uh, bomo to tudi storili. glede misije, misijo urada ombudsmana, naj povem, da je to tema, ki se pogosto pojavlja. Smo majhna inštitucija, ki še vedno poskuša okrepiti svojo prisotnost, svojo relevantnost, ne zato, ker želi biti uh, izpostavljena sama po sebi, temveč zato, ker želi doseči državljane, čim večje število državljanov. Uh, in misije ombudsmanke so s tem tudi povezane. Ombudsmanka želi na ta način uh, imeti dostop do večjega števila uh, evropskih državljanov, uh, uh, ljudi, ki uh, imajo vpliv sogovornikov na različnih ravneh. Hvala lepa. Hvala. In na zadnji še nadzornik za varstvo podatkov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo na kratko bom odgovoril. Najprej se zahvaljujem uh, vašim uh, prijaznim pripombam, gospa Jela Zender in gospod eh, Zalafranka. Govorili ste o rasti naše inštitucije. To je zelo pomembno tudi v luči pomembnosti varstva podatkov. In uh, zahvaljujemo se vam za vašo podporo. Vaš odbor nam omogoča, da imamo tudi sredstva, ki jih potrebujemo poskušamo uh, rasti tako hitro kot eh, nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov. To sicer ni dovolj, ampak eh, to bo pač moralo zadostovati. Nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov bodo pač morali opraviti svoje delo z sredstvi, ki jih imajo na voljo in enako velja tudi za nas. Omenili ste uh, nov. No, Eh, odbor za varstvo podatkov. Mi prihajamo iz eh, sistema direktive. Imeli smo nacionalno pravo, ki eh, so ga uresničevali nacionalni organi, nacionalni ravni. Sedaj pa imamo z novo uredbo evropsko pravo, ki naj se izvaja na evropski ravni in zato potrebujemo evropsko voljo evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ampak zakonodajalec ni želel iti tako daleč, zato da sedaj smo pač eh, priča novemu eh, telesu, ki usklajuje delo nacionalnih eh, pristojnih organov. In sekretarjat tega telesa tudi zelo tasno sodeluje z, naš, z nami, z EDPS-om in na, na ta način lahko tudi zagotavljamo sinergije. Na to, gospod eh, Salafranka, vi ste omenili težave z tem modulom CISPR. Zakaj gre to? Tu gre za uh, obdelavo podatkov in uh, komisija je bila malce, je malce oklevala glede uh, uh, razprave um, z nadzornikom za varstvo podatkov v zvezi z tehnologijo, ki je tudi povezana z obdelavo podatkov. Ampak uh, prizadevamo si za ta nov modul in eh, v petek bomo imeli sestanek, eh, kjer se bomo pogovarjali prav o tem in upam, da bomo v prihodnosti imeli bolj podrobne podatke. Hvala lepa, s tem eh, zaključujemo s to točko. Zahvaljujem se vsem generalnim sekretarjem in poročevalcem za pogovor uh, vaše prispevke. Sedaj pa bomo nadaljevali z šesto točko dnevnega reda, razrešnica skupnih podjetij. Žal imamo samo 40 minut na voljo. Prosim, da ko boste odhajali, da, ste, da odidete čim bolj potihem, zato da bomo lahko nadaljevali kar tako z naslednjo točko. Thank you. Okay, I, I'm going to start the next item in. Dobro. Čez 30 sekund bomo začeli. If you're leaving, can you please leave? Če odidete, prosim, da odidete čim prej. Colleagues, if you are leaving, can you, can you please leave? Če o, boste odšli, prosim, da odidete potihem. Ne, pa. Okay, let's... Dobro. Prosim, da nadaljujemo z naslednjo točko. Tu gre za razrešnico skupnih podjetij in <clears throat> najprej bomo prisluhnili gospe Gal Pelc. Dobrodošla. Vemo, da ste tudi bivša poslanka. Vas pozdravljamo v tem odboru in vas vabim, da podate svoj prispevek. Hvala lepa. Najprej uh, bi želela povedati, da sem zelo vesela, da sem tu v Evropskem parlamentu po uh, enem letu in vesela sem, da eh, lahko vidim tudi znane obraze moje bivše kolege. Glede našega poročila o skupnih podjetjih za leto 2017 naj povem naslednje. Kot vsako leto smo uh, revidirali in pripravili mnenja v zvezi z uh, zanesljivostjo um, uh, bilance in uh, glede uh, zakonitosti um, transakcij. Vsi vemo, kaj so um, skupna podjetja, gre uh, za. Um, javno-zasebna partnerstva z industrijo, z eh, raziskovalnimi skupinami in državami, članicami. Leta 2017 je bil proračun za skupna podjetja 2,1 milijardo evrov eh, v primerjavi z 1,8 milijard eh, v letu 2016. To predstavlja približno 2 odstotka skupnega evropskega proračuna. Kot veste, skladno z finančno uredbo, opravi revizijo um, bilanc, neodvisna zunanja revizijska hiša in ta revizija se opravi za vsa skupna podjetja. Na to um, sodišče pregleda kakovost tega dela zunanjih revizijskih hiš e, in ko smo uh, povsem pripričani, da se lahko zanesemo na njihovo voljo, pripravi, na njihovo delo, potem pripravimo uh, naša revizijska poročila. Uh, Torej, eh, za 2017 ugotavljamo, da so um, um, končne bilance uh, predstavljene na uh, pošten način v vseh materialnih vidikih uh, uh, in rezultati operacij um, uh, so um, verodostojni. Zato je uh, sodišče uh, pripravilo um, osem uh, pozitivnih mnen um, in tako kot uh, velja za prejšnja uh, leta smo za uh, Excel pripravili ločeno kvalificirano mnenje um, in tu je šlo za neharmonizirane metodologije, ki jih uporabljajo nacionalne, uh, nacionalni pristojni organi. Glede uh, obzorja 2020. Um, Eh, je so skupne službe eh, komisije pripravile eh, ex post revizije. Prav tako je treba spomniti tudi na to, da FP7 prihaja do končne faze in tako se to vprašanje ne bo več pojavljalo v prihodnih letih. Kot velja za leta 2016, smo se zlasti osredotočili na primer Fusion for Energy. Tu je sodišče ugotovilo, da eh, je prišlo do pozitivnih korakih eh, za izboljšanje nadzora in menedžmenta, ampak še vedno bi opozorili na to, da obstaja tveganje za eh, zamude in za povišanje stroškov pri implementaciji projekta ITER. Kot veste, leta 2017 je komisija pripravila tudi končne evalvacije eh, za skupna podjetja pod eh, FP7 in pa umestne evalvacije za skupna podjetja v okviru eh, obzorja 2020. Mm, rezultati so pozitivni, ampak kljub temu smo pripravili nekaj priporočil in vsako skupno podjetje je pripravilo tudi akcijski načrt, ki so ga začeli izvajati leta 2018. Pri finančni reviziji 2018 bo računsko sodišče tudi pripravilo follow-up pri implementaciji teh akcijskih načrtov. Glede obzorja 2020 in FP7 so skupna podjetja izpolnila raven implementacije 28 odstotkov, 82 odstotkov za FP7 in 23 odstotkov za obzorje 2020. Naj povzamem, um, naša revizija 2017 je potrdila pozitivne rezultate iz prejšnjih let. Pozdravljamo dejstvo, da so skupna podjetja uh, uvedla korektivne ukrepe eh, skladno z eh, komentarji iz prejšnjih let. Prav tako bi radi izpostavili eh, tudi tista področja, kjer moramo biti še bolj pozorni. Gre zlasti za proračunsko in finančni, finančni menedžment, notranji nadzor in tako dalje. Za konec naj povem, da imamo za 2017 osem pozitivnih mnen, eno kvalificirano mnenje glede Excela, ehm, glede um, ehm, zakonodajnega zakonitosti in regularnosti uh, transakcij in uh, eno, uh, eno mm, opozorilo glede Fusion for Energy. Hvala lepa. Sedaj uh, bom malce premetal stvari, zato da bomo uh, prihranili nekaj časa in bom dal uh, kar besedo pročevalki. Poskušala bom biti kar se da kratka, omejila se bom na nekaj splošnih pripomb. Uh, Potem pa bom na koncu eh, postavila štiri vprašanja, ki se nanašajo na vse štiri skupne podjetja. Najprej bi se eh, rada zahvalila eh, sodišču za izboljšavo poročila, kajti to poročilo prenaša celovite informacije. Hvala lepa za to. Poleg tega bi se rada zahvalila tudi skupnim podjetjem za odlično opravljeno delo, ki prispevajo k raziskavam v Evropski uniji in končno bi rada čestitala tudi Evropski komisiji. Imeli smo ta obsežen niz podatkov, eh, to smo obravnavali tudi v poročilu o tem področju v okviru obzora 2020. Hvala lepa za to, kaj ti eh, te podatke potrebujemo kot podlago za svoje delo. Ki je dodana vrednost Evrope? Ko govorimo o tem, je na prvem mestu raziskava inovacija in izobraževanja, kar se meni tiče obzora 2020. In pa drugi sorodni programi dokazujejo, da eh, povezujemo denar, znanje, spretnosti, mobilnost eh, in da bomo na ta način okrepili vlogo Evropske unije kot globalnega akterja. Skupna podjetja prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in gospodarske rasti v Evropski uniji. Hvala lepa za to. Zlasti, kar se tiče obzora 2020, tu so eh, skupna podjetja dejavna. Sedaj lahko ta podjetja um, združijo različne sektore, različne akterje, do sedaj um, razdrobljene in um, Eh, ta podjetja potem pretegnejo različne akterje, eh, da sodelujajo in mislim, da je to velik uspeh in mislim, da eh, na ta način vse to skupaj lahko bolje razumemo. Zelo sem vesela, da lahko podjetja mobilizirajo zasebna in javna sredstva, postajajo pa tudi vodilna na področjih svojih interesov. Ampak kot je omenilo sodišče, Zabeležili smo številne uspehe, pa vendarle številni strokovnjaki pozivajo k temu, da je treba pritegniti širšo paleto strokovnjakov ali v upravljalni strukturi ali pa v uh, projektnih konzorcijih. Torej, sedaj bi uh, uh, se rada obrnila na predstavnike skupnih podreti. Če bi okrepili odeležbo industrije, Ali je možno okrepiti tudi uh, v tem okviru prisotnost oziroma navzočnost predstavnikov majhnih in srednjih velikih podjetij? Uh, torej, kako vidite vi uh, ta poziv, da bi razširili paleto strokovnjakov? Eh, poznate moje mnenje o dodani vrednosti in pa o uspešnosti teh podjetij, zato se ne bom eh, osredotočala na eh, stopno napak, ki je pod dveh odstotkih ali pa na majhne prekrške ali pa šibkosti v pravi. Vesela sem, da imamo sedaj tri nize ključnih kazalnikov uspešnosti v okviru obzora 2020. Opredelili smo jih zaradi tega, da bi opredelili vpliv in pa strategijo iz vidika uprave deležnikov in podjetij in pa da bi tudi upravičili podporo za eh, instrumente skupnih podjetij. Eh, torej, ta hip še ni možno ovrednotiti eh, dela teh eh, kazalnikov uspešnosti, ampak vesela sem, da jih bomo imeli v prihodnosti in mislim, da moramo bolje razumeti te ključne kazalnike uspešnosti. In upam, da bomo v prihodnje res imeli pred očmi resnične rezultate in številke. Sedaj smo dobili umestno oceno. Koordinatorji projektov so dajali, da je zgolj 34 odstotkov projektov doseglo svoje cilje ali pa da so prinesli nepričakovane um, izsledke oziroma rezultate. Če tudi ni bilo doseženo vse, kar je bilo opredeljeno v tehnični prilogi. In 49 eh, odstotkov teh projektov je doseglo večino tega, kar so si zastavili za cel. Torej sprašujem komisijo in skupna podjetja, kje so poglavitne uvire za to, da nismo dosegli vseh poglavitnih ciljev. Kako bi lahko bolje ocenili eh, socialne in ekonomske posledice eh, dela skupnih eh, podjetij? Konec leta 2017 je upravljanje in pa, so pa, in pa inštrumenti obzora 2020 niso omogočili uh, ocene prispevkov teh skupnih podjetij. Torej, moje vprašanje za komisijo je jasno. Kdaj boste dali na razpolago omenjeno orodje? In moje vprašanje, končno vprašanje, obvestili so mi, da sedanja uredba ni eh, toliko za tesnejše sodelovanje med skupnimi eh, podjetji. Kajte, lahko bi ukrepili učinkovitost preko sinergiji, preko tega, da bi delili znanje, vire, eh, da bi delili doseženo znanje. Eh, lahko bi tudi delili inovacije. Torej, moja zadnja vprašanje. Kaj menijo sodišče, komisija in skupna podjetja? o uh, možnosti tesnejšega sodelovanja skupnih podjetij. Kakšne so uvire tukaj? Kako to, da si ni prizadevamo za več sinergij in za več sodelovanja? To se bom ustavila. In uh, veselim se vaših odgovorov. Hvala lepa. Začnimo sa poročevalci v senci. Hvala lepa. Najprej eh, bi se rad eh, zahvalil gospod Džabalovi in pa eh, Evropskemu računskemu sodišču. Zahvaljujem se prijazni kolegici, ki je danes z nami. Ona je bila vedno odlična in veseli smo, da imamo v Evropskem računskem sodišču tudi tako močne nekdanje člane Evropskega parlamenta. Sedaj pa bom nadaljeval v češčini. Torej, rad bi se navezal na poročevalko. Okrepiti moramo finančno upravljanje skupnih podjetij. Še vedno imamo primankljaje, ki vplivajo na dejavnosti skupnih podjetij. Poročilo Evropskega računskega sodišča glede finančnega upravljanja je izredno pozitivno. Moramo poenostaviti delo skupnih podjetij ne da bi pri tem kakorkoli oškodovali preglednost. Zagotoviti moramo tudi poenostavitev sedanjega sistema financiranja, ki je ta hip večplastno. Poenostaviti moramo finance. Imamo tri ravni. Eh, torej, tukaj gre za tripartitni sistem. Najprej imamo obzorje 2020, potem imamo nacionalno raven, tretja raven pa so prispevki se strani industrije. Ali bi lahko ta ustroj poenostavili? Okrepiti moramo vidnost skupnih podjetij. Obračam se na vsa uh, skupna podjetja. Torej, eh, prosim, poskušajte prodati, dobro prodati svoje dosežke javnosti. In sedaj, kar se tiče raziskav in inovacije. Mislim, da so skupna podjetja iz tega vidika ključnega pomena, kajti na evropski ravni smo sprejeli jasno strategijo. In eh, ta je bolje opredeljena na evropski ravni kot na nacionalni ravni. Evropska unija ima enkratno priložnost, da vzpostavi svoje lasne ekosisteme preko um, skupnih podjetij. In to bi moral biti poglavitni cilj Evropske unije. Mi bi morali biti vodilni na področju raziskav in inovacij. Uh, torej, morali bi upoštevati tudi um, socialno-ekonomski uh, vidik oziroma posledice uh, uh, uh, skupnih podjetij. To je izrednega pomena. Gospod Poš. Uh, torej. Hvala lepa. Eh, podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, govorimo o boljši razrešnici za skupna podjetja kot vsako leto in danes imamo priložnost za to, da razmislimo o tem, kaj se je izboljšalo in kje obstajajo pomankljivosti. Poročilo se nanaša na leto 2017. Obzorje 2020 se je v celoti izvajalo, čeprav Eh, poročilo Računskega sodišča povdarja nekatere pomankljivosti. To, da eh, ti projekti so zelo zapleteni, zato mislim, da jim moramo dati dovolj časa, da dosežejo najboljše eh, rezultate. 23 odstotkov Eh, znaša stopna eh, dokončanja izpolnjevanja projektov in mislim, da je to zelo dobra vest in mislim, da, bodo, da bo poročilo za leto 2018 potrdilo ta trend. Imel bi nekaj vprašanj za naše odeležence. Računsko sodišče pravi, da je da eh, določenih del do konca leta 2017 niso dokončali, naprimer kar se tiče spremljanja um, nepovratnih sredstev, zlasti kar se tiče nepo, eh, materialnih eh, prispevkov. Zanima me, če lahko poveste nekaj več o tem, zanima me tudi, kakšen je bil vpliv na uh, upravljanje postopke uh, skupnih podjetij in zanima me tudi, ali ste v umestnem času uvedli potrebne ukrepe. Računsko sodišče je omenilo tudi vpliv Brexita. Mm, tudi ja, izstop iz Euratoma. Uh, Eh, za Fusion for Energy. Ali lahko eh, poveste nekaj več o tem? Ali lahko poveste, kako bo videti prihodna udeležba Združene kraljestva? Ali bo Združeno kraljestvo prispevalo v proračun skupnih podjetij? V kateri obliki? Eh, ko govorimo naprimer o projektu ITER in kakšne posledice bo to imelo za Fusion for Energy? Potem bi imel še eno vprašanje v zvezi s Cezarjem. Tukaj imamo nizko stopnjo udeležbe. Ali bi lahko morda pojasnili, zakaj gre pri tem projektu? Če sem pravilno razumel, je eh, podjetje želelo ohraniti nekaj sredstev za nekatere projekte ni vključilo vseh eh, dohodkov, torej tukaj imamo stopno 17 odstotkov, ta stopna je zelo nizka. In potem bi imel še vprašanje za BBI. V preteklem letu je bila spremenjena uredba, e, torej sedaj lahko projektom namenjamo več finančnih sredstev. Bil sem poročevalec za eh, spremembo te uredbe. Eh, torej sprožili smo hitri postopek, torej zadeva je bila hitro sprejeta, tako da bi eh, se eh, reforma odražala že spomladi in to se je tudi zgodilo. Lahko pričakujemo to, da bo poročilo od 2018 spregovorilo o razlikah, ampak morda bo tekom, bodo tekom leta 2018 doseženi napredki. Hvala lepa. Sedaj pa eh, skupna podjetja. Lahko odgovorite na vprašanja, ki so vam jih zastavili kolegi. Gospod Švema, beseda je vaša. Prosim, da se omejite na pet minut. Dobro jutro, moje ime je Johannes Švemer, jaz sem direktor Fusion for Energy eh, od leta 2016. Ponavadi je moj glas nekoliko lepši, ampak se moram upravičiti, ker sem prehlajen. Torej, poskušal se bom umiti na pet minut. Rad bi se zahvalil gospodu Vonu, podpredsedniku, rad bi se eh, zahvalil tudi gospi poročevalki eh, za to, da ste me povabili in da vam lahko predstavim naše skupno podjetje. pozdravljam pozitivno mnenje računskega sodišča, eh, kajti mm, prinaša tudi eh, podatke o tem, kako eh, vplivamo na ekonomijo, naprimer, in sedaj se bom lotil vaših vprašanj. Torej, projekt ITER je zelo zapleten. Eh, pozdravljamo mnenje za predržki Računskega sodišča. Eh, želel bi biti kratek in zato ne bi rad bral svojih prosojnic. Nekoliko več bom povedal o pripombah sodišča, kajti to je zelo zapleten in tvegan projekt in zelo sem vesel, da, se tukaj, da je tukaj govora o postopkovnih vidikih eh, eh, notranjih kontrol. Eh, torej na področju finančnega načrtovanja in pa rekrutiranja zelo upoštevamo pripombe sodišča. Eh, torej, uvedli smo izboljšave leta 2016, zato da bi okrepili naše eh, sisteme financiranja in nadziranja in z izboljšavami bomo še nadaljevali. Eh, torej, vsak dan delamo na kontroli in pa na oceni tveganja. Torej, upoštevali smo tudi pripombe prejšnjih poročil, e, torej e, izboljšali smo tudi e, opredelitev mejnikov, torej ažurirali smo tudi našo strategijo za boj proti goljufijam. V kratkem bomo prejeli nadaljnje rezultate. In torej prizadevamo si za izboljšave. Kar naprej poskušamo izboljšavati eh, naš program, dovolite, da omenim na hitro nekatere vrhunce. Zelo smo povečali tudi naše revizije. Eh, sedaj smo pri 90 odstotkih, izvajamo tudi sistematičen portfolio notranjih eh, revizij. Delamo tudi na metodologiji. Torej uporabljamo tudi KPI. Imamo tudi program usposabljanja. Torej, naši sodelavci se udeležujejo tega usposabljanja. imamo tudi oziroma izboljša, okrepili smo eh, nadzor in pa spremenili organizacijo. In naše osebje tudi razume razloge za spremembe. Dovolite še nekaj besed o statusu projekta ITER. To vidite tukaj na fotografijah. Eh, vsakemu bi priporočil, naj eh, nas obišče. Torej, ta hip je eh, gradbišče videti zelo impresivno. Gospa poročevalka nas je obiskala oktobra. Eh, in kasneje bi lahko ona povedala nekaj o svojih vtisih. Ta hip na, tukaj dela okrog 2000 ljudi. Po noči dovažamo material. In um, delo napreduje. Um, Spominjam se uh, pogovora za gospod uh, Gresle. Ona je povedala, da je to odbor za nadzor proračuna in mi je rekla, da naj uh, povem nekaj o tem, kar smo dokončali. Torej, kaj smo dokončali leta 2017? torej to, kar smo dokončali v Padovi, znanstveniki sedaj lahko uporabljajo, e, tudi sem vas vabim na obisk. In uh, s tem sem vam želel povedati, da res prinašamo rezultate. Uh. So, let's look a bit at the impact of ITER on the European economy. Kakšen pa je vpliv ITRA na evropsko gospodarstvo? Sedaj ste pri šestih minutah. Eh, na voljo pa imamo še 11 minut. Prosim, če počasi zaključite. Torej, eh, končal bom. Eh, s tem programom smo ustanovili 40 tisoč delovnih mest. In um, eh, torej industrija ima koristi od tega, sedaj pa moje sklepne misli. Torej, naj strnem, še enkrat pozdravljamo eh, poročilo računskega sodišča. Mi smo uspešni, o tem ni nobenega dvoma. Sedaj se ne moramo vrniti več na začetek. Eh, držimo se tudi zgornjih maja proračuna za leto 2020. Hvala lepa. Morda eh, bi eh, odgovoril še na vaša vprašanja. Torej, poprašali ste po brexitu. Eh, torej, eh, eh, eh, torej Združeno kraljestvo želi ostati pridruženo. Evropska komisija čaka na mandat eh, sveta, zato da bi začeli z pogajanji. Eh, torej, tukaj gre za prihodnost in zato je to težko napovedovati. To, da če bo vse teklo v redu, bomo, bomo neko obliko eh, združene dosegli v dveh letih s prehodnim obdobjem. In to bi pomenilo, da bo prehod gladek, brez negativnih posledic. Sedaj si prizadevamo za ta cilj kaj bi se zgodilo v primeru oh, eh, trdega brexita, tega ne vem. Eh, torej, to je vprašanje za politiko in ne za nas. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Sedaj pa Excel. Izvršni direktor, izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. Dovolite, da odgovorim na nekatera vprašanja, ampak eh, Začel bi za včerajšnjim večerom. Včeraj, malo pred 9. uro, sem pogledal svoj iPad in uh, pogledal sem si, kakšen je bil pristanek na Marsu, torej um, milje daleč od nas. E, torej, pogledal sem si Wikipedijo in tam sem izvedel, da, uh, vsi, da ta naprava je težka 50 kg in da vsi deli izvirajo iz Evrope, iz Združenega kraljestva, Italije, Španije, Nemčije. In zelo zanimivo je videti, kako smo mi, evropejci, dosegli to, da je Made in Europe dosegljiv tudi na, Mar na Marso. To je tehnologija, ki temelji na eh, zelo zapletenih eh, senzorjih, eh, kamerah in to je pravzaprav jedro tega, s čimer se mi v Excelu ukvarjamo. Mi ne izdelujemo operativnih sistemov in čipov, zato ker bi nam bilo to všeč, ne, zato ker mi omogočamo drugim ljudem, da opravljajo svoje delo. Naprimer, omogočamo to, da lahko greš na Mars. Potem bi vam rad podal še en primer o socialnem vplivu tega, s čimer se ukvarjamo. Tukaj imamo roki. Uh, pametni izdelek in s tem odpravljamo težave eh, z ritmom srca, ki jih imajo ljudje. To gre skozi vene do vašega srca, vidi in meri in eh, ima majhno eh, eh ogrevalno napravo in eh, eh pomaga srčni mišici, da se vrne v dober ritem. Ljudje sedaj živijo dlje, ker lahko uporabljajo takšno napravo. Ukvarjamo se še številnimi projekti eh, in partner v Avstriji eh, je eh, napovedal ena, torej, investicijo v višini 1,5 milijard in sicer bo šlo tukaj za čipe. Torej, to je dober posel, ampak kaj je še pomembnejše? Na ta način lahko omogočamo tudi avtomatična električna vozila, omogočamo pa tudi to, da bo Evropa pustila za seboj, eh, za seboj eh, fosilna goriva in da bo prešla na električna vozila. Eh, tudi to je jasen primer tega, kako dejavnosti našega skupnega podjetja prispevajo k razvoju v družbi rad bi, se na, rad bi omenil še konferenco, ki bo potekala v eh, plenarni dvorani danes popovdne o raziskavah in o inovacijah. Ne boste videli samo te, eh, tega predmetka, ki ga imam v rokah. Eh, pojasnili vam bodo tudi, kako letite okrog sveta in uporabljate to elektroniko. Rad bi omenil še nekaj stvari, Eh, ki se nanašajo na izboljšave. Torej, vi ste omenili različne ravni. Eh, da, res imamo troplastni sistem in nekako združujemo finančno prispevko držav članic. Imamo torej tudi sistem treh različnih poročanj. Lahko smo se izpogajali za poročilom. Dobili bomo dokumente o uh, uh, financah, ki jih prejmemo od držav članic ampak še vedno imamo dva različna sistema poročanja. En se nanaša na Evropsko komisijo in drugi se nanaša na države članice. Ampak seveda v idealnem svetu bi uporabljali en niz predpis. In torej eh, predpisi eh, za, eh, leto, za obzore 2020 so tisti predpisi, na podlagi katerih bi lahko ocenjevali finančne prispevke držav članic in um, Evropske unije. Torej, ta tripartitni sistem je enkraten sistem, kajti lahko smo sodelovali, lahko smo uvedli skupno evropsko strategijo elektronskih komponent in to sedaj uh, delijo uh, evropska um, industrija, države članice in, in industrija. In drugič, zelo tesno Eh, zelo delamo na tem, da bi vzpostavili ekosistem. Eh, to ni tako enostavno v drugih koncih sveta, naprimer v Ameriki in na Kitajskem. Sedaj pa problemi z kvalifikacijo eh, oziroma problemi z mnenjem za pridržki. Mi plačujemo fiksno vsoto za stroške, ki eh, jih javijo države članice. Eh, in sodišče je pač moralo podati mnenje za predržki. In kaj smo mi odgovorili? Torej, vsak eh, poda izjavo. In na podlagi teh izjav lahko ugotovimo, ali uh, vse poteka v redu. In upam samo, da bo lahko ta odbor predlagal, da bi zato lahko dobili razrešnico. Hvala lepa. Uh, Frezno pa, pre, gospod Frezno bo pa predstavil uh, podjetje Cesar. Ja, tukaj le sedim. No, na voljo imam manj kot pet minut. Najprej bi se opravičil v imenu našega izvršnega direktorja, ki ne more biti navzoč. Skušal vam bom pojasniti, kako delamo. Seveda, če boste potrebovali kaj več informacij, bomo z veseljem zagotovili še dodatna pojasnila takrat, ko bo bolj primerno. Tako da sem popolnoma na voljo za take stvari. Ja, leta 2017 smo preživeli posebno leto. Prišlo je do administrativnega zaključka eh, Cesar 1. Smo nekje na Eh, te potovalne hitrosti do leta 2020 v povezavi s sredstvi do leta 2020. Sveda smo prejeli poročilo sodišča, dobili smo mm, poročilo, mnenje, brez uh, eh, kakršnih koli pridržkov in uh, to nam je v veliko pomoč tako lažje uh, uravnavamo svoje finančne zadeve, recimo tudi z kadrovskega vidika. No, naj se zdaj dotaknem konkretnih vprašanj. Kaj se je zgodilo z izvrševanjem proračuna leta 2017? No, čeprav razumem, se to nanaša na uh, eh, SSR 1, za SSR 1. Torej, uh, približevali smo se koncu izvrševanja proračuna za leto 2017 in treba je bilo upoštevati še morebitne dodatne finančne dogodke, ki bi jih bilo treba upoštevati v letu 2017 oziroma morebiti tudi v letu 2018, eh, da bi ustrezno izvedli vsa plačila. Na kakšne so bile okoliščine? takrat smo morali zaprositi za dokončno uh, plačilo uh, pri komisiji, nismo pa še imeli končnega uh, finančnega izkaza iz vseh, od vseh članov, tako da nismo vedeli, kakšen bo dokončen rezultat za program Cezar 1. Uh, nismo vedeli, ali bo treba plačati več denarja ali pa bomo nekaj, denar celo dobili, nekaj denarja dobili celo nazaj mogoče zaradi končnega finančnega izkaza ali zaradi uh, potrjevanja pred koncem. Torej, skušali smo biti konzervativni in, izkor, in izračunati, uh, kakšni bi lahko bili finančni zahtevki za eh, zadnji del leta 2017 ali pa za začetek leta 2018. Ugotovili smo, da bi eventualno morali plačati uh, določen znesek, če bi finančna rezivija za leto 2017 na koncu bila uh, pač uh, takšna, kot bi bila v primeru nepričakovanega računa, ki ga je še treba plačati v zadnjem trenutku. Želeli smo tudi poskrbeti za dostopnost e, prihodkov za člane, ki so sodelovali z nami med ranjem projekta SESR 1 torej v skladu z našim uh, pravnim aktom. Potrebovali smo tudi ustrezno skrbništvo. Uh, s konzervativnim pristopom smo opravili izračun in potem zahtevali uh, plačilo oziroma komisiji predložili zahtevek za plačilo. Gre za izvrševanje proračuna, ki je sicer bil omejen, kot je povedala že poročevalka. No, ampak dejansko s tem ni bilo težav. Mi zdaj eh, še vedno plačujemo zadnje račune, naslednje lete, leto pa bomo uh, lahko pripravili končni račun za SESR 1. Potem pa bomo v njih vrnili tista proračunska sredstva, ki nam bodo ostala. Nam ne bo ostalo nič na koncu. Torej, Gre za številke, ki se nanašajo na leto 2017. Za celotni projekt CSR1 smo imeli stopnjo proračunskega izvrševanja blizu 90 odstotkov. Gre za dejavnosti raziskav in razvoja. Včasih projekti ne delujejo, pa jih je treba končati in zato je težko priti do take stopnje izvrševanja proračuna. Če v kakršnem koli primeru potrebujete še več informacij, pa smo vam na voljo. Hvala lepa. No, dejstvo je, da je poročevalka postavila nekaj vprašanj tudi za komisijo. Tukaj so predstavniki komisije, tako da jim dajem besedo za par minut, da odgovorijo na vpraševanja poročevalke. Najprej gospod Ibenez. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej glede vprašanj poročevalke. Prvo vprašanje se nanaša na število projektov oziroma odstotek projektov, ki so dosegli Eh, celostne rezultate. 50-odstotno je, je, eh, 50 je bil ta eh, delež uspešnosti. Seveda je to odvisno tudi od povečanja ambicioznosti projektov. Projekti uh, postopoma postajajo vedno bolj zahtevni, vse več je izzivov in težko je dosegati take številke. No, potem pa je tukaj še drugi razlog, ki se nanaša na monitoring teh projektov. ta monitoring je zdaj eh, nekako bližji, bolj strikten. Veliko bolj podrobneje se uh, preučuje, kaj dosegajo projekti. Razumemo, da je zdaj trend takšen in uh, ugotovili bomo, kaj lahko naredimo, da se ta trend upočasni. Mogoče je bolje, da bolje ocenjujemo uh, vire, ki so uloženi v, v določen projekt. Torej, da so ti viri sorazmerni z ambicioznimi cilji. Ti vložki morajo biti realistični. Bolj moramo povdarjati to sorazmernost med ambicioznostjo projekta in pa viri, ki so na voljo. Potem ste postavili vprašanje v zvezi z možnostmi sodelovanja. Razumemo, da tukaj so na voljo priložnosti za prihodnost, zlasti v primeru Excela, eh, o tem so nas obvestili eh, z GD Connect. No, verjetno je ravno eh, zadevna skupnost najboljši prostor, da se v njej vzpostavi sodelovanje. Recimo, lahko bi šlo za neko farmacevtsko skupnost in pa platformo, uh, tako da mislimo, da bi na ta način lahko najlažje dosegali zadane cilje. Še par sekund, če mi dovolite. Ne, še par eh, odgovorov za poročevalce. Že prvo zaporčevalko potrebujemo, zato bomo dali besedo naslednjemu govorniku. Dober dan vsem skupaj, hvala lepa. Nadgradil bom, kar je bilo danes že povedanega v zvezi s projektom Sesar. Komisija z veseljem ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja projekta Sesar ena več kot devetdesetodstotna. No, kar zadeva brexit, Dokler bomo imeli dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom v zvezi z letalstvom, lahko deležniki Združenega kraljestva eh, sodelujejo v Cezaru. To je prvi predpogoj. Potem pa je tukaj še program uh, obzorje 2020 in kasneje program obzorje Evropa. To je drugi predpogoj. Torej, deležniki oziroma entitete iz Združenega kraljestva bodo še naprej upravičeni do sredstev iz tega. Torej, potrebujemo eh, dogovor na področju letalstva in pa pridruženi status eh, na drugi strani. No, potem pa še eh, sodelovanje med posameznimi skupnimi podjetji. Recimo imamo primer drugega skupnega podjetja, ki je Shift to Rail in eh, iščemo področja, kjer bi lahko sodelovali. Recimo na področju satelitske komunikacije in pozicioniranja, to bi lahko uporabljali mm, za letala in za uh, vlake. Tukaj lahko dva, dve skupni podjetji dobro sodelujeta. Glede prihodnjih pobud pa je takole razmišljamo o možnosti, da bi rezervirali določen odstotek proračuna za to vrstno sodelovanje oziroma za skupne pobude. Ampak zdaj je nekoliko prezgodaj, da bi lahko govorili o prihodnosti. Trenutno sodelujemo eh, s skupnim podjetjem eh, v zvezi z akcijskim načrtom v povezavi eh, z dvema vrednotenjama, ki smo jo imeli. Želimo tudi ustrezno uh, upravljanje uspešnosti, želimo več uh, uh, ključnih kazalnikov uspešnosti, tako da bo tudi komisija dobila boljši pregled o tem, kaj se dogaja v skupnem podjetju. Tudi za nas vse skupaj namreč postaja vse bolj pomembno in eh, glede na to, da smo odgovorni tudi vam, želimo dobro predstaviti tudi, kako komisija nadzira dobro delovanje skupnih podjetij. Ja, seveda, vem, na kratko sem se skupaj uh, predstavil, ampak skušal sem biti čim bolj koncizen. No, zdaj pa pričakujem uh, člane odbora za proračun, da poplavijo ta prostor, tako da za par besed dobi uh, besedo še poročevalka. Ja, zanimivo je bilo, da Eh, so se oglasili samo češki poslanci v tem odboru. Mogoče bi se morale te dejavnosti preseliti na češko, kajti tam eh, bodo našle veliko podpore. No, kot sem povedala že prej. Želimo videti dejanski učinek teh projektov v okviru um, obzorja 2020, ampak za to potrebujemo še čas, da se več projektov konča. Eh, spremljali bomo posamične kazalnike glede, poroč kazalnike glede poročanja, vse budno spremljamo. No, za prihodne pa se bom pogajala eh, s sekretarjatom odbora, da bi dobili več časa za našo razpravo. Mislim, da bi potrebovali več eh, tega časa. Jaz sem sicer vse čas v stiku z vami, mi to razpravo imamo, ampak žal mi je, da ni več poslancev tukaj. Tako da vam obljubim, da bomo v prihodnje imeli več časa. Hvala lepa za danes. Hvala lepa poročevalka hvala tudi eh, skupnim podjetjem, hvala eh, sodišču, hvala komisiji, da so bili na sestanku, hvala za prispevke. Vem, da smo imeli malo časa in se upravičujem za to. Nismo vas eh, želeli preveč časovno pritiskati, ampak tako pač je. Bomo poskrbeli za to, da bo prihodne časovnice teh sestankov boljša. Hvala lepa.